Dobro jutro, gospe in gospodje. Pripnite si varnostne pasove. Begrüße Sie alle ganz herzlich. Vse vas pa prav prisrčno pozdravljam. Veseli me, da ste tako številčni, že tako na vse zgodaj. Poskušal bom začeti zgodaj. En problemček pa je, da poročevalca še ni. Upam pa, da bo kmalo prišel. Vsi imamo gosta, ki nam bo danes nekaj predstavil oziroma predstavila. Gospa Kassandra Aglija, Dragija iz eh, Generalnega direktorata za raziskave. Hvala, da ste danes tukaj. Hvala, da ste točni in vas prosim, da nam nekaj poveste o skupnem načrtovanju pilota za boj proti nevrodegenerativnih bolezni, predvsem Alzheimerjevi bolezni. Gospa, dragija, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa za ta uvod in hvala, da ste tukaj že na vse zgodaj zjutraj, da slišite več o skupnem načrtovanju programov. To je Evropska pilotna pobuda za boj proti neurodegenerativnim boleznim, še posebej Alzheimerjevi bolezni. Na začetku želim povedati, da je 22. julija letos komisija sprejela predlog za priporočilo sveta o ukrepih za boj proti neurodegenerativnim boleznim, še posebej Alzheimerjevi boleznimi, in sicer s pomočjo skupnega načrtovanja programov. Priporočilo države članice poziva, da si prizadevajo vzpostaviti naslednje skupno vizijo, kako nam lahko usklajevanje na ravni EU pomaga razumeti, preprečiti in boriti se proti neurodegenerativnim boleznim, še posebej Alzheimerjevi bolezni. Poleg tega bi morali razviti tudi agendo za strateški razvoj oziroma raziskave, da bi vzpostavili srednje do dolgoročne raziskovalne potrebe in cilje na tem področju, pa tudi upravljalno strukturo za spremljanje in izvajanje strateške, agende strateških raziskav. Prvo vprašanje je, zakaj se posvetiti nevrodegenerativnim boleznim, še posebej Alzheimerjevi bolezni. O tem bom povedala več točk. Na začetku želim povedati, da je to zelo pomembno vprašanje za javno zdravje v Evropi. Če si pogledamo številke, vidimo lahko, da se pojav neurodegenerativnih bolezni poveča z starostjo. Če si pogledamo demenco, Približno 20 do 30 odstotkov ljudi v starosti med 90 in 100 let razvije neko vrsto demence. Če si pogledamo Alzheimerjevo bolezen, lahko vidimo, da je to resnično globalen problem. Številke, ki jih vidijo, vidite tukaj na grafu, kažejo trenutno število ljudi in predvideno število ljudi v prihodnosti, ki bodo prizadeti zaradi tega. Danes jih je približno 35 milijonov, do leta 2050 pa se ocenjuje, da bomo imeli žal do 115 milijonov ljudi, ki jih bo prizadela ta bolezen. Alzheimerjeva bolezen je najbolj pogosta bolezen, ki predstavlja 50 do 70 odstotkov vseh demenc v Evropi. Ta bolezen je četrti najpogostejši vzrok bolezni v razvitih državah. Ostanemo še malo pri številkah. 7,3 milijonov evropejcev trpi zaradi Alzheimerjeve bolezni in sorodnih oblik demence. To predstavlja 12,5 prebivalcev na tisoč prebivalcev. To so usodni usodna stanja, ampak ljudje lahko vseeno živijo in njihovo stanje se vedno slabša za 7 do 12 let po prvi diagnozi. Bolezen ni uničujoča samo za bolnike, ampak tudi za sorodnike in negovalce. Ocenjuje se, da 19 milijonov evropejcev neposredno trpi zaradi te bolezni vsak dan skupni neposredni in posredni stroški zaradi nege za Alzheimerjevo bolezen in druge demence so leta 2005 znašali 130 milijard za EU27 in sicer 56 odstotkov stroškov je bilo namenjenih neformalni negi. To je zelo velika številka. Če se vrnemo nazaj na vprašanje, zakaj bi se morali posvetiti neurodegenerativnim boleznim in še posebej Alzheimerjevi bolezni, Druga točka je, da to področje dobiva vedno večji pomen za raziskovalna sredstva v Evropi. Države članice sprejemajo obsežne nacionalne strategije in načrte za boj proti tem boleznim. V številnih državah je ta bolezen ena glavnih raziskovalnih prednostnih nalog. V letu 2005 so skupne stroški za raziskave na področju možgan znašali 4,1 milijard evrov. Od tega je bilo približno 855 milijonov zagotovljenih iz javnega sektorja. Raziskovalni okvirni programi EU so vedno več posvečali pozornosti nevrodegenerativnim boleznim. 136 milijonov evrov je bilo dodeljenih v obdobju 2002 do 2006, 102 milijona sta bila namenjena temu področju za obdobje 2007 do 2009. Eno tretjino vseh naložb, ki so potrebne za raziskave na področju možganov. Naslednja točka, ki jo želim omeniti, je dejstvo, da je na tem področju potrebnega še veliko truda in raziskav. Trenutno ni nobenega zdravljenja na voljo, ki bi lahko ustavil ali upočasnil deterioracijo možganskih celic. Diagnoze Alzheimerjevih bolezni je premalo in diagnoze so običajno postavljene prepozno in takrat zdravljenje ni več mogoče, tudi dejavniki tveganja niso dobro poznani. Če si ogledamo torej naslednji graf, vidimo, kakšne so spremembe v možganjih zaradi Alzheimerjeve bolezni in ti, ti se lahko začnejo desetletja, preden se začne kazati sama Alzheimerjeva bolezen. Diagnoza in začetek zdravljenja pa se lahko začneta šele 40 ali 50 let kasneje in to je prav gotovo prepozno, da bi vplivalo na bolnika. V sedmih do desetih letih po začetku simptomov pride do popolne izgube samostojnih funkcij. Če si ogledamo, kako poteka raziskovanje na različnih raziskovalnih področjih, vidimo, naprimer, če primerjamo Alzheimerjevo bolezen, ki je ta majhna rdeča pika spodaj levo, imamo nizko stopnjo koordinacije in visoko stopnjo fragmentacije. Naprimer, jedrske raziskave, ki so v zgornjem desnem kotu, imamo pa visoko stopnjo koordinacije in nizko stopnjo fragmentacije. Zato lahko razumemo, zakaj so nekatera raziskovalna področja v celoti bolj uspešna kot druga. Kakšne bi bile koristi boljšega usklajevanja? kako sem vam že pokazala, ne glede na trud, raziskovalni trud na ravni na EU in na ravni držav članic, gre za različne raziskovalne politike in organizacijske strukture po državah članicah. Razdeljevanje med disciplinami in slabe povezave med osnovnimi kliničnimi raziskavami in raziskavami na področju javnega zdravja, vse to pomeni, da pride do, slabe, do slabega prenosa znanja v prakso. Usklajevanje na nacionalni ravni bo omogočilo kritično maso spretnosti znanja in sredstev, ki jih bomo lahko združili in potem skupaj rešili medicinske in socialne izzive, ki jih te bolezni predstavljajo. Kako izvajati evropsko pilotno pobudo za boj proti nevrodegenerativnim boleznim? Na začetku želim zagovarjati skupno načrtovanje programov. Če to postavimo v kontekst. Sporočilo komisije o skupnem načrtovanju programov julija 2008 in sklepi sveta, ki so bili sprejeti decembra 2008. Definicija je naslednja. Tisti, ki tega ne poznate, naj vam povem, da je definicija naslednja. Države članice se s tem ukvarjajo prostovoljno in na osnovi variabilne geometrije pri definiciji razvoja in izvajanju skupnih strateških raziskovalnih agent in to temelji na skupni viziji o tem, kako rešiti pomembne socialne izzive. Cilj je maksimirati urednost nacionalnih naložb v raziskave v zvezi z Alzheimerjevo boleznjo in sicer s pomočjo koordinacije mobilizacij v čim večjem številu držav članic. Okrepiti koordinacijo prizadevanj za raziskave na nacionalni in evropski ravni, zmanjšati ovire med disciplinami in okrepiti povezave ne samo med državami članicami, ampak tudi med disciplinami, med osnovnim, kliničnim in socialnimi raziskavami. Pospešiti bi morali tudi integracijo osnovnega znanja v trenutno klinično prakso, organizacijo nege in tudi v rezultate če si ogledamo zdrave možgane in možgane, ki jih je prizadela Alzheimerjeva bolezen, vidite veliko razliko. Nekaj je treba storiti tudi z terapevtskega vidika. Skupno načrtovanje programov želi oceniti učinkovitost obstoječih zdravljenj in razviti tudi nove s pomočjo obsežnih študij, razviti zgodnje preizkuse, in znižati dejavnike tveganja z, z upoštevanjem evropske raznolikosti, vzpostavitev baz podatkov in registrov, standardizacija diagnostičnih meril in orodi za ocenjevanje po vseh državah članicah ter deljenje znanja v zvezi z sistemi zdravstvenega varstva. Kakšno je stanje te pobude? Septembra in decembra 2008 je svet ministrov EU priznal izzive, ki jih predstavljajo neurodegenerativne bolezni in sklenil, da je treba sprožiti vseobsegajočo evropsko pobudo, ki bo vključevala države članice, komisijo in druge zainteresirane strani za namenom zmanjšanja neurodegenerativnih bolezni. Uporabnost programov kot je skupno načrtovanje programov in izvajanje podobnih pobud je prav tako bilo ugotovljeno. Predlog za priporočilo sveta o nerodegenerativnih boleznih je bil sprejet na komisiji in predstavljen na svetu za konkurenčnost 25. septembra 2009. Približno 20 držav članic trenutno razpravlja o načinih za vzpostavitev modela upravljanja in strukture izvajanja te pobude. Komisija bo prispevala k temu in sicer tako, da bo od leta 2010 zagotovila finančni in pravni okvir v obliki usklajenih de akcij, dejanj, da bi podprla države članice pri vzpostavljanju strukture izvajanja in pri opredeljevanju strateške raziskovalne agende. Ta pobuda bo prav tako pomagala skupnosti in prizadevanj, ki se izvajo v okviru nedavno sprožene evropske pobude o Alzheimerjevi bolezni in drugih oblikah demence. Danes smo tukaj. Evropski parlament je v teh letih že pokazal, da se zaveda, kako pomembne so raziskave na področju Alzheimerjeve bolezni za evropejce. In to tudi zelo podpira in zato se vam lepo zahvaljujemo. Mnenje parlamenta o pobudi skupnega načrtovanja programov za nevrodegenerativne bolezni, še posebej Alzheimerjevo, bo zelo koristno in tudi zelo dobrodošlo. Na koncu se vam želim zahvaliti za vašo pozornost. In če imate kakšne vprašanja, bom na nje z veseljem odgovorila. Najlepša hvala. To je bil zelo zanimiv prispevek, zelo koristen prispevek. Zdaj pa bi morali izkoristiti priložnost, da o tem prediskutiram. Gospod Lambers ima besedo kot prvi. Uh, Hvala, gospod predsednik. Najprej se opravičujem, da sem zamudil. To ni v mojem slogu in upam, da se bomo v prihodnosti temu lahko izognil. To bo moje prvo poročilo v tem parlamentu. Zato naj jasno povem, da bom najverjetneje potreboval vašo pomoč, pomoč sekretarjata in tudi kolegov, zato da bo poročilo dejansko dobro. Želim vam povedati nekaj svojih misli, preden se spustimo v to. Na to temo naj bi parlament podal svoje mnenje, to ni zadeva za v postopku soodločanja, zato me zanima, kako bi lahko sami dodali celotnemu postopku neko vrednost, namesto da bi samo sedeli ob strani in kritizirali to, kar se dogaja. Mislim, da ima zadeva dve plati. Prva je, kaj bomo storili. poskrbeti moramo, da ko preučujemo neurodegenerativne bolezni, ne govorimo samo o Alzheimerjevi bolezni, ampak upoštevamo vse. Prav tako mislim, da bi morali poskrbeti za to, da ne razpravljamo samo o zdravljanju bolezni, ampak tudi o odkrivanju vzrokov za bolezni. Res je, Skrbeti moramo za bolnike, ki so prizadeti zaradi te bolezni, ampak dolgoročno moramo zmanjšati število bolnikov. Zato moramo razumeti, kako do tega sploh pride. Mislim, da moramo zagotoviti dobro ravnotežje za obe strani. Druga plat je vprašanje, kako. Ne vem, kako se bo to odvijalo. Vem, da je ta pobuda za skupno načrtovanje programov prva, ampak prihajam od zunaj institucij EU in moj vtis je, da je EU zelo dobra pri dodanju novih urodij, institucij, organov, ampak mislim, da bi morali biti tudi zelo pragmatični in praktični in resnično razpravljati o izvajanju tega in zagotoviti konsistentnost in zbliževanje prizadevanj. Ne bi smeli razpravljati samo o tem, kako dodati nove institucije, ampak kako stvari dejansko izvesti. V EU imamo zagotovo še institucije, ki bi jih lahko uporabili za upravljanje tega dela in komisijo bi morali pozvati za to, da to preuči, ne samo da dodamo nove strukture. vidim, da so tukaj tudi poročevalci v senci. Govoril sem tudi z več ljudmi včeraj. Kmalo bom sklical tudi sestanek poročevalcev v senci, zato da bomo delili zamisli v zvezi s tem. Hvala. Dank. Kolega Rubik, das Hvala, kolega Rubik je na vrsti naslednji. Hvala za to pobudo. Mislim, da ima ta pobuda zelo močan socialni učinek, kajti ne gre samo za prizadete osebe, temveč tudi za družine, ki trpijo zaradi te bolezni. In vsi smo eh, tu in tam na obisku v domovih za ostarile osebe in vidimo, kakšna je situacija v zadnjem, zadnji fazi. In zato je za nas pomembno, da vemo več o tem, zakaj nastaja, zakaj nastane ta bolezen in kako je to mogoče more biti preprečiti oziroma kako jo je mogoče zdraviti. E, torej, v Evropskem parlamentu imamo odbor, ki se ukvarja znanstvenim spremljanjem tehnične zakonodaje in slišali smo več e, tistih, ki se ukvarjajo za raziskovanje možganov in rekli so nam, da se lahko možgani tudi razvijajo naprej. Torej, ali je predvideno v tem programu eh, tudi, da bi se ukvarjali s tem, kako bi dejavnost možganov tudi v visoki starosti še dodatno spodbudili in kako bi lahko nastale nove strukture možganov, ki lahko vodijo do eh, Eh, izboljšanja. Torej, veliko smo imeli tudi razprav o biotehnologiji, o matičnih celicah in tako naprej, kako se bodo razvijala težišča raziskav in predvsem, kakšna so bistvena spoznanja iz raziskav, ki smo jih financirali 136 milijoni evrov. Ali bo to tudi predmet ocene eh, umestnega pregleda znanstvenega programa in kako si predstavljate nadaljno sodelovanje na tem področju. Kolega Nistelroj, prosim. Hvala, gospod predsednik. Iz predstavitve, ki nam jo je podala gospa doktorica, sem dobil občutek, da se moramo ogledati intenzivnost raziskav, ki se izvajajo v Evropi. In če si ogledamo celotno stanje, vidimo, vidimo da so raziskave nezadostne, da niso deležne dovolj pozornosti. Veliko pozornosti je namenjene vetrni energiji, ampak na tem področju. Ja še nismo dosegli veliko napredka in vse je prepuščeno državam članicam. Imam pa vprašanje, imamo sedmi okvirni vprašanj, ki ste ga omenili sami in tudi ta nov instrument, to skupno načrtovanje programa. In zanima me, kakšno bo stanje čez dve ali tri leta. Ali bo lahko Evropa iz svojega okvirnega programa več lahko ulagala v raziskave in razvoj in več sredstev namenjena skupnemu načrtovanju programov. To je dobra pobuda in 20 držav članic lahko zberemo in jih poskušamo prepričati, da gredo v isto smer. Zanima pa me, kakšni so vaši cilji, kako je povedal poročevalec pa mislim, da bi morali vključiti tudi parlament. V parlamentu nismo še nikoli razpravljali o skupnem načrtovanju programov in 90 odstotkov proračuna se porabi v državah članicah. Zato je pomembno vedeti, kako se ta sredstva porabljajo in o, govorimo o 130 milijonih za raziskave na področju raka in bolezni srca in ta odbor vas bo seveda podprl. In ocenili bomo sedmi okvirni program in tudi naslednji program, ampak še bolj moramo vključiti parlament. Mislim, da je poročevalka v senci gospa Grostet in francozi so imeli to na svojem dnevnem redu in mislim, da je to zelo pomembno področje raziskav in želimo biti vključeni. Gospod Rubik je že rekel, da moramo iti v pravo smer. Hvala za vašo predstavitev in mislim, da bomo razmislili o pravih predlogih sprememb, da gremo v pravo smer. No- Hvala, samo majhno dopolnilo oziroma vprašanje. E, torej, tudi mene bi zanimalo, če bi. E, postavili te eh, številke, torej finance v primerjavo z drugimi, kaj, eh, kolikšno so izdatki za druge projekte, gospa Koliteres Kotines. Hvala, gospa, eh, gospod predsednik. Torej, mnogo tega, kar sem hotela povedati, so povedali že drugi. Kar me zanima, pa je ravno sedmi okvirni program. Sprašujem generalno direktorico, zakaj meni, da v Evropi in da imamo tako malo zmogljivosti za raziskave, ali je tako malo raziskovalcev v Evropi. E, torej, sliši, slišala sem tudi že tožbe institucij, ki e, opozarjajo na to, da je premalo raziskovalcev. Oziroma, kako, kje vidite vi razloge za to? In drugo, e, v kolikšni miri bi lahko prispeval parlament k temu, da se da bi našli neke nove spodbude, naprimer v obliki podpore družinam oziroma gospodinstvom, ki se eh, ukvarjajo s tem problemom. Gospod Čačima, kak izprosim? Hvala, gospod predsednik, najprej hvala komisiji za odlično predavanje in tudi čestitke k temu, da je zbrala to 100 sto, eh, težišče. Gospod Rubik je rekel, da je Evropski parlament z odbor, v odboru STOR eh, nekako tudi že opredelil to prednostno nalogo raziskovanje možganov in zato to seveda pozdravljamo. Nekateri kolegi so govorili o sedmem okvirnem programu sredstva, eh, zato so iz šestega programa in kmalo se bo začel že osmi program. Torej, na primeru Alzheimerjeve bolezni, ki eh, se nanaša na vsa področja družbe, bi lahko pokazali, da je preveč podvajanja raziskav in da je tudi preveč eh, birokracije v EU. Enostavno tako je. Ehm, eh, bila je navedena številka 136 milijonov evrov, to ni eh, neka ogromna vsota, ampak to je denar davkoplačevalcev in tu prihaja do podvajanja raziskav in premalo usklajevanja. To je eh, povezano z nečimrnostjo držav članic in tudi z nečimrnostjo raziskovalcev. In ta bolezen kaže, da nas zadeva vse in da je vedno večji problem in da se je treba nujno boriti proti njej, ker ne, vemo, ne poznamo razlogov za nastanek. In to bi bil dober primer, da bi našo raziskoval torej da bi raziskovanje v Evropi še bolj združili, povezali. To bo tudi naloga osmega raziskovalnega programa in tako kot je povedala kolegica, naš instrument je seveda proračun, seveda bomo eh, kot parlament sodelovali, vendar bomo tudi kritizirali tam, kjer eh, eh, bomo opozarjali na pametno uporabo sredstev. So tudi zasebne pobude, ki se ukvarjajo z Alzheimerjevo boleznjo. Boleznjo vem, da je šesti, sedmi program odprt tudi za javne pobude, vendar se morajo oblikovati konzorciji. Če nisi v takih konzorcijih, tudi nimaš dostopa do rezultatov raziskav. Torej vse je treba odpriti tudi za zasebne institucije. Um, Gospi in gospodje, potrebujemo določen preboj. Pri tej bolizni moramo dokazati, da želimo kot evropejci doseči nekaj bistvenega in začeti moramo pri prečevanju. Ne vemo, kako se preventivno lahko prepreči Alzheimer. Sicer so prvi znaki za to, ampak to naj bi bila glavna tema. Tako da tisti, ki še ne trpijo za to boleznijo, lahko preventivno uh, ukrepajo proti temu. Torej, pri diabetesu je to uspelo eh, s prehrano, s uh, eh, gibanjem, uh, s takimi preventivnimi ukrepi se da preprečiti bolezen oziroma um, um, zdravim načinjem življenja in potem tudi pri eh, raku na črevesu poznamo razloge, pri Alzheimerju pa ne. Eh, rezultati, in gospod Rubik je to že povedal, rezultati se pogosto potem patentirajo in tu prihajamo evropejci v težavno situacijo in tudi tu prosim komisijo, da razmisli o tem, ali Alzheimerjeve bolezen ne bi lahko bila eksemplarična za to, da ravnanje s patenti na področju zdravstvenih eh, raziskav malo eh, spremenimo. Eh, seveda razumemo, da, obstajajo, da morajo obstajati monopoli na določenih področjih za določen čas, ampak to tudi ovira pogosto nadaljne raziskave. In ravno na področju zdravstva, naprimer evergreening, Alzheimerjeva bolezen in evergreening prihaja do tega. In te teme se moramo lotiti, tako da um, bomo napredovali tudi na področju patentov. In še zadnja beseda, um, torej life sciences uh, so tako področje, kjer se lahko izpostavimo kot evropejci ob boju proti podnebnim spremembam. In tu bi se evropejci res lahko združili in dokazali, da smo boljši, kot je naš ugled. Hvala gospa Tuja, podpredsednica tega odbora. Beseda je vaša. Hvala. Gospod predsednik, tudi jaz se zahvaljujem eh, direktorici Dragi za predstavitev in želim reči, da ko sem preštudirala ta eh, dokument in tudi sporočilo komisije, eh, torej tudi nekateri strokovnjaki eh, V Italiji so mi povedali, da je to pomemben korak naprej, eh, predvsem tudi v primerjavi s prejšnjim sporočilom. To so mi povedali strokovnjaki, torej da je ta dokument res korak naprej. Torej vsebina tega priporočila, ki, eh, ko gre za skupno načrtovanje programov, eh, to so strokovnjaki, raziskovalci pri nas sprejeli. Eh, z veliko naklonjenostjo in uh, ker se odražajo najpomembnejše teme uh, pri, uh, v zvezi z neurodegenerativnimi boleznimi, predvsem Alzheimerjevo boleznjo. Želim izpostaviti dve točki. Torej, in to je tudi v duhu tega, kar ste rekli vi in kar so povedali kolegi. Uh, na tem področju se zdi še posebej pomembno, uh, da premagamo eh, sedanjo fragmentacijo raziskav. Eh, ko gre za raziskovanje vzrokov te eh, bolezni, torej ki vodijo do degeneracije možganskih celic, to zahteva koncentracijo raziskav, torej malo velikih projektov naprimer to, kar delajo na Japonskem, v Avstraliji, v ZDA, vlade in podjetja eh, financirajo velike programe z velikimi sredstvi, da se koncentrira raziskovalna dejavnost, naprimer na biomarkerjih in drugih dejavnikih, ki se zdijo Eh, možni eh, za uporabo v farmakologiji. Torej, želim vprašati, kako želi Evropa doseči ta cilj. Seveda je pomembno usklajevanje raziskav med državami članicami, ampak kako bi še dodatno lahko eh, spodbudili to koncentracijo, to usklajevanje, se pravi povezovanje virov. Eh, eh, eh za programe, za katere smo se dogovorili skupaj tako da ne bomo zapravljali sredstev. In druga stvar, ali je eh, predvideno znanstveno raziskovanje, eh, eh, sodelovanje znanstvenih raziskovalcev tudi z drugimi, torej v ZDA, v, na Japonskem, v Avstraliji, kajti to je bolezen, ki je pač bolezen današnjega časa in s katero se je še posebej težko soočiti, kar zadeva Evropo. Kako preprič, prepričati države članice, da bi eh, bolj povezali eh, centre odličnosti, ki se ukvarjajo s to boleznjo? Torej, sicer ni veliko takih centrov, eh, ampak kako bi jih lahko, naprimer, prisilili, da sodelujejo? drugače eh, bodo naši izdatki nekako neučinkoviti. Zadnje vprašanje pa se nanaša na to, kar zadeva strukturo ocene rezultatov raziskav. Vedno, ko slišim o novih strukturah, me to skrbi, kajti to lahko vodi dodatnih eh, strukturnih obremenitev do dodatne birokracije. Zato sem zato, da preprečimo ustanovitev nove agencije, novega organa in tako naprej pri usklajevanju teh dejavnosti. To bi bilo prej breme kot pomoč. Torej, želim izraziti uh, uh, svoje prepričanje, da je to pomembna tema in da tudi pozdravljamo obravnavo to teme. Hvala, kolegici. Gospa Vera Madurel je na vrsti naslednja. Hvala, mnogo tega, kar sem hotela povedati, so povedali, povedali kolegice in kolegi pred mano. Hvala za vašo predstavitev, eh, kar ste povedali, je bilo zelo jasno. In eh, to, kar ste povedali, je zelo zanimivo za nas in sicer na eni strani zaradi teme same po sebi, to so kolegi že povedali. Imamo opraviti z, nad vse pomembno temo, kar zadeva znanstvene vidike o tem, v to se sploh ne bom spuščala. Lahko rečemo, da, lahko pa rečem, da vem zdaj po vaši predstavitvi še malo več o tej temi. In to je pomembno, kajti treba je sprejeti politične odločitve pri temi, ki, pri kateri se soočamo tudi z določeno polemiko tu v parlamentu in sicer kako zgleda z raziskavami matičnih celic. Tudi to je pomemben vidik, vendar eh, to je seveda nekaj drugega. Druga stvar, eh, vzpostavili ste nov instrument za spodbojanje raziskav in v zvezi s tem vam postavljam nekatera vprašanja. Prvič, želite odpraviti enega od problemov, na katerega vedno spet opozarjamo in sicer usklajevanje eh, med evropskimi in nacionalnimi programi in usklajevanje med državami članicami. Zato potrebujemo nek primern instrument. Ta, eh, to temo ste izbrali kot pilotni projekt tudi zato, ker gre za temo, eh, ki zadeva veliko držav članic, mnogo držav članic, veliko investira v raziskave, In zato je ta tema še posebej primirna za to, da se testira tako usklajevanje. Vendar želimo um, izvedeti še več. Zakaj ste se odločili za ta instrument? Kakšno korist ima takšen instrument? Eh, ki eh, je ne prinašajo projekti po členu 169. In želim vprašati tudi o vlogi komisije. Komisija da spodbudo, pobudo za to, ampak kje potem komisija lahko intervenira? To je pomembno tudi za definicijo vloge parlamenta. O tem sedaj ne bom govorila. Vloga parlamenta pri takih pobudah je pravzaprav zelo. Uh, majhna. Pravzaprav želimo vedeti več o vaših ciljih in o vaših namenih. Pa še eno vprašanje, ali že poznate odgovore držav članic? Kako sprejemajo države članice ta nov instrument? Eh, kako poteka oblikovanje mnenja v državah članicah oziroma kakšen otis imate, da menijo države članice in potem kako bodo evaluirani rezultati tega projekta. In zelo jasno ste rekli, da je to interdisciplinarna tema in zato vas sprašujem, zakaj niste razposali skupnih vabil, tako kot pri okvirnem programu, pri tako interdisciplinarni temi, ko gre za diagnozo, za raziskave in tako naprej. Hvala. Hvala. Naslednji na vrsti je kolega Grđip. Upam, da sem pravilno izgovoril ime, pravi predsednik. Gospod predsednik, prav ste izgovorili moje ime. Želim se vam prisrčno zahvaliti za predstavitev. Predvsem se mi zdi pomemben tisti vidik, ko ste povedali, da potrebujemo usklajevanje naših naporov na področju socialnih učinkov in kliničnih vidikov. V državah članicah EU sota, ki pa bude tako, kot ste rekli, e, e, Torej, to se odraža predvsem tudi v različnih oblikah pomoči in v družinah. Torej, gre za približno 19 milijonov ljudi, ki jih v celoti zadeva to, ta bolezen. In to je dober primer za pozitivno vlogo, ki jo lahko kako odigrajo evropske politike in pobude. To je tisti vidik, na katerega moramo opozarjati kot eh, poslanci Evropskega parlamenta. Torej gre za fokusiranje usklajevanja. Torej to, kar je na nacionalni pristojnosti in ki lahko Evropa prispeva neko dodano vrednost. Gre za usklajevanje naših naporov v Evropi, kajti zunaj Evrope so rezultati dosti boljši. In to bi eh, predvsem naši državljani tudi zelo lepo sprejeli eh, na vsak način pri meni doma. Eh, kajti ta problem je se eh, večja, vedno več ljudi doseže visoko starost in to nas veseli, ampak vedno več je tudi starejših ljudi z boleznimi in želimo pomagati družinam in družbi Eh, torej so tudi različne oblike prostovoljne pomoči in naprimer eh, društva, ki se s tem ukvarjajo in tako naprej, ampak eh, to ne rešuje načelnega problema, kako zdraviti, kako prečevati nastanek bolezni, kako izvesti raziskave, da bomo dosegli dobre terapevtske učinke, preden se um, bolezen razvije tako, da postane smrtna. Ne vem, ali sem pravilno razumel, ampak uh, Eh, tako kot sem jaz razumel v svoji vaši eh, zelo zanimivi predstavitvi, ne sodelujejo vse države članice EU pri tem projektu oziroma niso vse zainteresirane. Mogoče eh, sem s tem tudi um, ponovil vprašanje, ki so ga postavili že drugi kolegi oziroma kolegice. In ali obstaja namen, da bi sporedne raziskave tudi na kliničnem področju eh, dobivale tudi usporedne eh, subvencije. Ali gre pri tem samo za osnovne raziskave v, eh, eh, na kliničnem področju in za socialne posledice eh, na družbenem področju. Gospod pod kolega Suza Wagner je na vrsti zadnji. Hvala. Zelo kratek bom, kaj ti eh, mnogo so res povedali že drugi pred mano. Mislim, da samo dejstvo, da razpravljamo o tej temi, kaže, da smo na pravi poti. Kajti Evropa in komisija oziroma evropske inštitucije Eh, morajo biti zelo odprte do te teme in mislim, da je zelo pozitivno, da se ukvarjamo s tem. Pot oziroma vloga Evrope in evropskih inštitucij je ta, da spodbuja raziskave na tem področju in to je tudi že vse. Če upoštevamo, da je treba se držati predvsem eh, tudi načela subsidiarnosti. In to načelo pravi, da vse, kar države ali regije lahko opravijo bolje oziroma tudi občine, da naj te naloge tudi izvajajo. Se pravi, Evropska unija naj bi samo podpirala napredne raziskave v državah članicah oziroma In ob koncu želim še opozoriti na nekaj, kar je že bilo rečeno in sicer, da moramo preprečiti, da bi nastala, nastale nove administrativne in birokratske strukture. To je tema, ki se vedno spet ponavlja in tudi kritika, ki eh, jo slišimo pogosto od državljanov. In sicer, da ustvarjamo neke baročne birokratske strukture in zato je to treba preprečiti in se moramo držati subsidijarnosti. Hvala. Hvala. Veliko zanimivih vprašanj smo slišali in sedaj prosim Daljo Agli, generalno direktorico, da odgovori na vsa ta vprašanja, ampak žal imate samo deset minut časa za to, upam, da vam bo to uspelo. Hvala. I can speak very fast. Znam govoriti tudi zelo hitro. Uh, I think that um, I will um, I will split a little bit your questions in three parts. Vaše vprašanje bom razdelila v tri dele. Prvi del se nanaša na raziskave same. Sveda potrebujemo več raziskav in to na vseh ravneh, začenši z osnovnimi raziskavami, ko si pogledamo mehanizme običajnega, običajnega staranja nepatološkega staranja do neurodegenerativnih boleznih in da ugotovitve bazičnih raziskav in kliničnih raziskav uporabimo v klinični praksi. Ne moremo razvijati samo enega področja in s tem nadomestiti vse ostalo. Zato potrebujemo vseobsegajočo strategijo, ki nam bo omogočila, da obravnavamo vse od eh, ugotavljanja vzrokov do preprečevanja, do zdravljenja in tako naprej. Za raziskave potrebujemo koordinacijo in tudi veliko denarja. Govorimo o uporabi tehnologije, tehnik, ki so sorazmerno drage, morajo biti seveda tudi ostrezno obsežne tej zvezi naj povem, da komisija v koordinacijskih eh, prizadevanjih poskuša promovirati predvsem to, spodbuditi raziskovalce v različnih disciplinah eh, in poskrbeti za napredovanje raziskovanja na tem področju. Nekaj je že bilo storjeno, veliko pa je treba še storiti na tem področju. Če si pogledamo, temo, kako spraviti vsa prizadevanja do pacijenta, je treba omeniti tudi farmacevtsko industrijo, ki igra pomembno vlogo. Zelo nas veseli, da je ena od eh, ekip v naši pobuti za inovativno medicino, to je partnerstvo med komisijo in Združenja farmacevtske industrije, ena od eh, tem, s katerimi se letos ukvarjamo, so biomarkerji pri Alzheimerjevi bolezni in njihov razvoj. Še enkrat povdarjam, tukaj gre za zelo drage raziskave. Zaradi multidisciplinarnega pristopa, ki je potreben in tudi zato, ker je potrebno toliko denarja, je potrebno zagotoviti boljšo koordinacijo med državami članicami. In tukaj stopa v igro tudi zamisel o skupni pobudi o skupni koordinaciji. Spomnite se mojih prosojnic, države članice sodelujejo prostovoljno in to po spremenljivi geometriji pri pripravi bodočih raziskovalnih programov. Torej ne gre za skupno načrtovanje kot tako, kot so posamezne države članice to razumele. Imeli bi samo upravni odbor in znanstveni odbor in preko tega poskušali boljše koordinirati vizije držav članic in njihove cilje pri raziskavah na področju neurodegenerativnih eh, bolezni. Torej ne gre za neko institucijo, gre bo za boljšo koordinacijo različnih programov. Če sprašujete, kakšna bo vloga komisije pri vsem tem, delovali bomo tako, kot smo doslej in pomagali pri vsem, podpirali vsa prizadevanja in poskušali istočasno v notranjih programih eh, poskušali ugotoviti vrzeli oziroma luknje, ki se jim nismo posvetili dovolj, tako da bomo objavili razpise za možganske raziskave, raziskave o možganih. Poskušali bomo torej najti luknje v našem programu, v naših pobudah in delovati kot koordinator na tem področju. Sveda gre za velik družben izziv in da moramo več vlagati v preventivo, v preprečevanje. Evropska populacija se zaveda zdravstvenih vprašanj, jih pozna. Če si pogledamo podnebne spremembe ali energijo, se vsi zavedamo, da je to velik problem, marsikdo pa zanemarja tukaj področje zdravja in kjer nam lahko države članice pomagajo, je povečati ozaveščenost na tem področju in pridobivati večjo podporo za zdravstvene raziskave. Sej lahko samo zdravo prebivalstvo oblikuje prihodnost za vse nas v Evropi. Če si pogledamo, kateri raziskovalci so vključeni v raziskave na tem področju, mislim, da imamo zelo prizadevne in inovativne raziskovalce preko naše koordinacije. Poskušamo v državah članicah pridobiti najboljše znanstvenike in jih zadržati v teh raziskavah. Seveda imamo programe, ki so zelo podobni tistim v ZDA, Avstraliji ali na Japonskem niso pa tako dobro financirani. Se nimamo samo Alzheimerjeve bolezni kot eh, prioritete, ampak eh, tudi nalezljive bolezni, ki se pojavljajo, kardiovaskularne bolezni, diabetes in mnoge druge bolezni, s katerimi se prav tako moramo spopadati. Raziskovalci opravljajo svoje delo in se že veselijo tudi lotiti se teh novih izzivov. Če si pogledamo, kaj lahko storimo, je seveda koncentracija pri zadevan in koordinirano neraziskave. Če razvijamo različne aplikacije, to samo stane časa in denarja. In če si pogledamo statistike, v desetih do dvajsetih letih je se bo število Alzheimerjevih bolnikov podvojilo in eh, v leto 2050 bomo prišli na 115 milijonov, kar pomeni, da gre za resen problem, ki se ga moramo lotiti takoj. <laughs> No, upam, da sem uspela odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Če pa imate kakšna, še kakšna vprašanja, mi jih prosim pošljite po elektronski pošti in vam bomo odgovorili pisno. Hvala. Ich äh, darf mich äh, im Namen aller Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken. Hvala imenu äh, kolegic in kolegov. Hvala za zelo kompetentne in zelo obsižne odgovore. Mogoče tudi hvala za to, da ste nas uh, da ste zbudili radovednost v nas za to pomembno temo. To je najpomembnejša stvar, ki ste jo danes dosegli. Kaj ti to je osnova za to, da lahko organiziramo veliko podpore za ta projekt. Hvala. Upamo, da se bomo kmalo spet videli in s tem tudi zaključimo to točko dnevnega reda. Kolegice in kolegi, sledi eno minutni odmor in potem sledi čas za glasovanje pol minute pauze oziroma eno minuto, da eh, lahko pripravite svoje kartice. damen und herren liebe kollegen gospe in gospodje drage kolegice in kolegi ste vsi tukaj gotovo imate vsi svoje volilne kartice pri sebi imate svoje kartice za glasovanje gospe in gospodje rad bi začel Oder weitermachen. Also, die Karte ist da. Ali pa nadaljeval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 Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Erster Punkt. Začenjamo. Prva točka na dnevnem redu za glasovanje je sprijet res statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo Irena. Gre za glasovanje o poenostavljenem postopku, člen 641, brez prememb. Torej, lahko glasujemo samo za ali proti. Moja odgovorna naloga je, da vam eh, pripravimo podlago. Podlago je pripravil sekretarjat. Gre torej za to, da sprejmemo statut. Lahko sklepam, da se vsi strinjate z sprejetjem statuta in nima nišče pripomb. Ima kdo kakšno pripombo? Giles Chichester? Za je, za. Vsi ste torej za, torej je to sklenjeno. Druga točka je proračun. Kolegica Ek kot poročevalka nam je pripravila eh, podlago za to glasovanje. Mislim, da imate tudi glasovanje seznam pred eh, seboj. Najprej gre za prvi predlog spremembe. Kdo se strinja z predlogom spremembe številka ena? Hvala. Proti. Nekaj proti, torej sklenjeno dva. Kdo je za? Proti. Z veliko večino zavrnjeno. Tretji predlog spremembe v dveh delih, prvi del kdo za, proti, nekaj glasov proti, ampak z večino sprijeto, drugi del kdo je za. O, to bo pa bolj tesno, to bomo pa morali elektronsko narediti. Drugi del tretjega predloga spremembe, kdo je za. Glasujte elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Eno kartico je treba še prav obrniti, gospa podpredsednica. Konec glasovanja. Kdo nima kartice seboj? Kartica vam ne deluje. Komu ne deluje kartica? Razen pri kolegu Glanteju, ki še nima nove kartice ali pa. Kdo ima probleme? Pokažite, kdo ima probleme. Kdo ima probleme z kartico? 1, 2, 3. Zdaj bomo najprej glasovali, če se strinjate, potem pa bomo ostale ročno prešteli. Konec glasovanja torej. Rezultat. 42 dodanih glasov. Zdaj pa prosim tiste, ki niso mogli uporabiti kartice, da glasujejo. Kdo je torej za od tistih, ki nimajo kartice? 42. Nobeden, kdo je proti? En, dva, tri, štiri, pet. Še dodatno. 12 za in 32 proti in 3 zdržane glasove. A bo to držalo? Nišče v to ne dvomi, torej zavrnjeno. Zdaj bomo glasovali o celotnem svežnju. Kdo je za celotno zadevo, kdo je proti? elektronsko moramo to upraviti, slišim. Torej bomo to naredili elektronsko. Elektronsko glasujte. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Konec glasovanja je. Potem pa še tisti, katerih kartice ne delujejo, ampak to se verjetno ni spremenilo. Kdo od tistih, ki ne uporablja kartice, je za? Zdaj pa delajo kartice, očitno. Imamo 43 za, 5, 6 držanih. Velika večina za, torej sprijeto. Hvala lepa. Imate že kakšne pripombe k glasovanju? Če ne, potem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je obisk komisarke. Komisarke še ni tukaj, torej še ni na obisku, kar pomeni, da jo moramo malce počakati. Bomo počakali kako minutko. Dragi kolegice in kolegi, ampak takoj, ko pride komisarka Redingova, bomo nadaljevali, ne bomo delali nekih velikih odmorov. liebe kolleginnen liebe kollegen drage kolegice in kolegi liebe kolleginnen liebe kollegen drage kolegice in kolegi v imenu vseh vas pozdravljam komisarko redingovo ponovno v našem krogu Danes imamo priložnost, da se z njo pogovorimo o odprtih vprašanjih na njenem področju dela. Mislim, da je najbolje, če komisarka najprej poda svojo predstavitev, tako da dobimo osnovo za nadaljno razpravo, potem pa boste vi dobili priložnost podajanja uh, Eh, mnen, komentarjev, postavljanja vprašanj in to bomo naredili potem vsi skupaj. Zdaj pa beseda komisarki Reding. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mislim, da bo najbolj očinkovito, če govorim angliško, eh, potem me bo več ljudi razumelo, kot če bi govorila luksemburško. So, um, no, lotimo se zadeve. Kot eh, veste, smo sprožili i2000 eh, pobudo. Eh, tukaj gre za enotni trg za digitalno tehnologijo. Gre tudi za raziskave in razvoj na področju informacijske tehnologije in za večjo dostopnost za državljane. Kar zadeva digitalni skupni trg eh, smo dosegli določene napredke. Uspelo nam je poenostaviti okvire in audiovizualne medije. Ne bom vas eh, spominjala na uspeh eh, uredbe o roamingu, gostovanju iz leta 2007 do leta 2009, s čimer smo skupno rešili pomanjkljivost skupnega trga z konkretnimi koristmi za evropske državljane. Zaradi dobro delujočega postopka soodločanja nam je uspelo zadevo organizirati v rekordnem času. Nasplošno državljani profitirajo od nižjih eh, cen, ki so se znižali za 25 eh, odstotkov pri mobilni telefoniji. O tem ne govorimo veliko. Stroški za mobilne telefone, torej zunaj gostovanja, so se znižali za 34 odstotkov, kar zadeva gostovanje. Pa veste, da so se stroški znižali od leta 2005 za 70 odstotkov. Na tem področju bomo nadaljevali z delom, komisija bo pripravila umestno poročilo v naslednjem letu in pa polno poročilo leta 2011. V tem popolnem pregledu bomo preverili vsa dogajanja na trgu. Ta odbor je zelo močen pri pripravi okvira za paneuropske satelitske storitve v manj kot desetih mesecih. Enotni postopek za mobilne satelitske storitve je vzpostavljen. Zdaj pa mora narediti svoje tudi gospodarstvo. Ko bo avtorizacija na nacionalni ravni gotova, lahko dva izbrana operaterja, Intelsat in Solaris, maja 2011, najkasneje sprožijo svoje satelite. Komisija aktivno sodeluje z državami članicami, da bi zagotovila hitro, učinkovito implementacijo odločitve MSS, kot eh, si je to želel tudi parlament eh, in to bo pokrivalo tudi celotno območje Evropske unije. Raziskave. Da bi zmanjšali prepad med eh, tehnološkimi raziskavami, pri tehnoloških raziskavami, prepad v, v odnosu do drugih razvitih gospodarstv v Evropi. Smo to podprli z desetimi milijardami evri v obdobju 2007 do 2014. Ta financirane, te financirane raziskave s pomočjo evropskih eh, sredstev na področju nanotehnologij in povečanje cestne varnosti, so se rezultati direktno stekali v gospodarsko implementacijo. Naj vas spomnim tudi za skupne tehnološke pobude, oblike zasebno javnega partnerstva. Tukaj imamo dve pobudi nanotehnologiji je, tukaj sem nekoliko razočarana nad državami članicami, kajti lahko bi imeli 25 odstotkov več, če bi države članice vložile denar, ki so ga želele investirati, če bi tega res investirale, zato predlagam, da države članice svojo vlogo odigrajo bolj odločno in prizadevala si bom tudi za to. Imamo še eno skupno. Imamo še skupni projekt za pozitivno staranje, zdravo staranje. Tukaj imamo tri partnerje, 23 partnerjev. In za obdobje 2008-2013 imamo veliko milijonov na voljo za zelo eh, ciljene ukrepe za izboljšanje življenja prizadetih starejših eh, občanov. Tukaj smo izbrali že več, 40, eh, več kot 40 projektov za financiranje. Države članice pa so povečali svoje sofinanciranje za 40 odstotkov. Tukaj države članice veliko počenjajo. Sodelovanje malih in srednje velikih podjetij pa je na ravni 43 odstotkov. Toliko v odgovor na vprašanje, kaj počenjamo. Tukaj vidite, kako mala in srednja podjetja sodelujejo. In mislim, da bomo v naslednjih mesecih dosegali velik napredek kar zadeva večjo kakovost življenja. Mislim, da je na vrhu prioritetne lestvice parlamenta skupna deklaracija 11. februar. Je dan številke 112, gre za številko za nujne klice to številko lahko kličemo iz eh, vseh eh, telefonov, fiksni, pri fiksni telefoniji ali mobilni telefoniji lahko izveremo to številko. Projekt se je dobro razvijal, pred leti ni bil dobro sprejet, takrat so bile številke zelo slabe, še vedno imamo nekaj problemov. Z lociranjem klicateljev. Če se spomnite razprave v parlamentu in eh, predvsem v tem odboru glede bodoče uporabe digitalne dividende, o tem smo začeli pred dvemi leti z poročilom Toja. Mislim, da je to dober primer sodelovanja med komisijo in Evropskim parlamentom, pri čemer se soočamo s socialno dimenzijo in politično dimenzijo, vprašanja, ki je bilo v začetku čisto tehnično vprašanje. Vendar ni samo in izključno tehničnih eh, vprašanj, saj imajo vedno vpliv na politiko in družbo. In seveda imamo velike možnosti, ko bomo odklopili zemeljsko televizijo leta 2012. To se nanaša tako na oddaje, kot oddajanje programov, kot tudi telefoni, telefonijo. Po vsem tem pripravljalnem delu, potem, ko smo se posvetovali z vsemi akteri, bom lahko predstavila sporočilo komisije in to ob koncu tega meseca. Tako da, v tako da boste imeli v naslednjih eh, mesecih to v vaši obravnavi. O tem bomo razpravljali tudi na strateški ravni z svetom in parlamentom pri programu spektrostrategije. Pri čemer je treba določiti vse ukrepe, ki se bodo sprejemali v postopku soodločanja. To smo naredili pri vrhu, spektrskem vrhu. Ta spektrski vrh bo januarja po domnevah in komisija bo do takrat pripravila, kar je potrebno za ta spektrski vrh kakšen je naš skupni cilj, bolj fleksibilno okolje, vendar skupna vizija za izboljšanje evropskih storitev. Seveda bomo morali zadeve periodično preverjati, tako da bi se prilagajali na aktualni razvoj dogodkov in sklepali dogovor. Široko pa so ni internet. To ima veliko vlogo v programu Oživite gospodarstva. To je tudi razlog, da smo zagotovili do eno milijardo evrov za nadgradno in izboljšanje hitrega interneta v, na podeželjskih eh, področjih. 50 odstotkov eh, podeželja sploh nima dostopa do široko poslovnih eh, povezav. In tukaj sem zelo razočarana da nekatere države članice še vedno niso sprejele odločitve izkoristiti teh novih sredstev eh, na področju razvoja podeželja. Mislim, da je potrebno še veliko obrazložitev, tako da bi premostili to digitalno razliko, ločnico. to poteka. Kaj pa bomo morali storiti v bližnji prihodnosti v luči naših prioritet? V času gospodarske negotovosti morajo biti odgovori pametni in usmerjeni v prihodnost. Predsednik Barozo je to jasno povedal. Dejal je, da bo naslednja komisija sprejela digitalno strategijo za Evropo. Potrebujemo Evropo, ki je povezana preko omrežja v prihodnosti. Pred kratkim smo imeli dve številki na mizi želimo širokopasovni internet za vse evropejce do leta 2000, v leta 2010 in tukaj imamo še vprašanje digitalne ločnice in tukaj moramo sprijeti tudi določene odločitve in najti rešitve za velik odstotek območij, ki niso povezana. In potem še hitre širokopasovne povezave do leta 2013 eh, za vse evropejce tukaj imamo nekaj konkretnih korakov, ki jih lahko sprememo in bi morali sprejeti pri digitalizaciji Evrope. To ni nič novega, spodbujati konkurečnost in trajnostni razvoj pri tehnologiji naslednje, naslednje generacije. In tukaj govorim o optičnih vlaknih, ne o bakro, bakrenih žicah, to odločno povdarjam. Storitve morajo postati tudi bolj privlačne in s tem moramo otreti pot za naslednje generacije, tehnologijo naslednje generacije. Na mobilnem sektorju imamo že velike dosečke in to moramo izkoristiti tudi eh, pri nas. Preskok z analognega na digitalno je treba pospešiti, kajti Dobili bomo velik radiospektr, ki ga trenutno uporablja eh, zemeljska nalogna televizija, lahko pa bi bolje uporabljali tudi eh, za komunikacijske eh, storitve. Tukaj imamo velike možnosti, ki jih moramo izkoristiti. Torej, če imamo infrastrukturo, smo potem rešili problem? Ne. Kaj ti? Medmrežje internet zahteva dobro vsebino in eh, privlačne vsebine za vse, ne glede na eh, socialni in gospodarski status. Zaradi tega smo se odločili glede prioritet eh, bodoče informacijske komunikacijske politike 9. oktobra. Se bomo o tem pogovarjali, potem bo konferenca VISPI, ki se je bodo odeležili tudi člani vašega odbora, če sem prav razumela ker zadeva javno razpravo. Smo dobili 410 uh, eh, odgovorov, odzivov. 8 odstotkov teh odzivov prihaja od posameznikov, 85 odstotkov pa jih je zanimivih. Poleg izzivov, ki sem vam jih opisala, bi vam predstavili tudi štiri nadaljna prioritetna področja, kjer potrebujemo vzpostavitev digitalnega skupnega trga z uporabniki medmrežja. Evropski državljani so postavili vprašanja glede pravic potrošnikov v internetnem svetu, svoboda ponujena storitev preko meja. Tukaj se potrošniki ne zavedajo svojih pravic. Ugotavljajo, da na področju njihovega bivališča nimajo dostopa do komercialnih eh, vsebin, audiovizualnih vsebin, eh, ki se pozvajo v tujini. Kaj lahko naredimo, da rešimo te probleme? Prva prioriteta. Olajšamo in naredimo, da so bolj privlačen do, do vsebin, ki se proizvajajo kjerkoli v Evropi. Dostop vsebine, ki je všeč evropskim eh, potrošnikom bo odločilnega pomena pri nadaljem razvoju eh, hitrega širokopoznavnega interneta. Ne moremo nekaj delati pri infrastrukturi, brez da bi imeli ustrezne programe tudi za vsebino, za programe. In to moramo narediti, če želimo biti konkurenčni na globalni ravni. Drugič, pripraviti se moramo za varno in potrošniko naklonjeno obliko mobilnega plačevanja. Trenutno pomanjkanje evropskih eh, standardov za mobilno eh, plačevanje eh, pušča veliko stvari, ki bi jih lahko izkoristili. Imamo več kot 500 uporabnikov mobilnih telefonov v Evropski uniji, če jim omogočamo, da svoje mobilne telefone uporabijo za zelo različne aplikacije, bomo s tem pripomogli k okrepitvi gospodarstva. Tretja prioriteta. Odpiranje za mala in srednja podjetja. Imamo 23 milijonov malih in srednjih podjetij. V Evropi 99 odstotkov vseh podjetij je to 100 milijonov delovnih mest. Pri uporabi orodij informacijske tehnologije pa Mala srednja podjetja močno zaostajajo za velikimi. Samo 9 odstotkov teh uporablja elektronsko izstavljanje računov, 11 odstotkov imajo elektronsko vodenje kadrovskih eh, virov. Če bi uporabili možnosti sodobne tehnologije, ne bi potrebovali zelo dragih eh, sistemov. To se pravi, da bi morali biti potrebe visoko na prioritetni listi. Lahko vidimo, kaj lahko potegnemo iz eh, tehnološke napredka za naša mala sredja podjetja in eh, kako se izognemo pa s tem. Četrta prioriteta. Izboljšana uporaba sodobnih eh, IKT rešitev za izboljšanje stanja gospodarstva. Komisija bo pripravila sporočila o IKT in oči, energetske učinkovitosti. Zelena IKT je eden od prihodnih razvojev potrebnih za naša mala in srednja podjetja ter celotna gospodarstva, zato da bi spodbudili razvoj novih IKT podjetij v Evropi. Evropa se mora digitalizirati v naslednjih letih. Z zelo novo informacijsko eh, strategijo, ki mora upoštevati vse politike. Predsednik komisije je predlagal, da vzpostavimo digitalno ekonomijo, ta odbor, vaš odbor se bo ukvarjal za to temo v naslednjih eh, tednih in mesecih in tudi letih in se vam že vnaprej zahvaljujem za vaše prispevke. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka, za to izčrpno predstavitev projektov, ki nastajajo, ki se razvijajo, ki so pred vrati in od, za katere bi morali poskrbeti. Mislim, da imamo dovolj eh, časa eh, za razprave. Imam tudi veliko prijav kot prva gospod Rautman. Merci beaucoup, monsieur le, le, le président. Merci beaucoup, madame la commissaire, de ce point euh, d'ensemble que vous avez. Merci, madame la commissaire, pour pregled, ki ste nam ga podali, ogotavljam, da je komisija tudi izvedla vse, kar je napovedala svojim programom. Upam, da boste tudi pripravili, kot ste rekli, da tudi strategijo in da bomo januarja sprijeli to strategijo, tako sven parlament kot eh, komisija. Imam še nekaj vprašanj glede tem, ki jih niste omenjali. Kot prvo bi me zanimalo, kako gledate na predlog za Evropsko digitalno knjižnico. To ste navedli kot prioriteto, vendar tega ni med vašimi prioritetami za prihodnost v moji državi in tudi v drugih je to pomembna prioriteta. Zato me zanima, kaj nameravate storiti na področju digitalne knjižnice, sploh kar zadeva online objave. V, tukaj imamo vprašanja mnogih eh, tudi znanstvenih eh, založb. kjer se pojavlja predvsem eh, problematika arhiviranja. Ti izvodi so potem eh, dostopni proti plačilo. In eh, te objave ne bi bile več na voljo, če se določeno podjetje zapre. Z uvedbo digitalne knjižnice bi lahko prispevali k temu, da to preprečimo. In tukaj gre za veliko problematiko, ki je tudi zelo finančno obsežna. In še eno vprašanje glede standardov. Imamo veliko malih srednjih podjetij in novih podjetij, ki proizvaja nove proizvode ali celo st storitve. Kakšne strategije bo tukaj predstavila komisija glede standardov in norm. In še moje zadnje vprašanje, tudi pomembna tema, ker gre za vsebine in za avtorske pravice. Pod vodstvom kolega Dupona smo pripravili delovno skupino, v kateri so tudi člani našega odbora. Zanima me, kako vi na to gledate. Omenjali ste digitalne vsebine kot prioriteto za eh, prihodnost. Zanimalo bi me, kako eh, boste reševali vprašanje intelektualne lastnine, avtorskih eh, pravic na tem področju, sploh tudi pri nadaljem razvoju spleta, interneta, medmrežja, kako se bomo lotili tega medmrežja ne da bi ogrozili neutralnost eh, medmrežja. Hvala lepa, gospod eh, Šacimarkakis. Hvala lepa, hvala lepa tudi gospa Vivene Reding za ta zelo izčrpn prispevek, če se smo od vas tudi vajni. A, a, L je nekaj, če mora bi vam čestital. torej pomoč pri bivanju, to je zelo pozitivno, smo najstarejša celina in celina, ki se tudi najhitreje stara, zato bi bilo zelo dobro, če poskrbimo za to, da bomo imeli v starosti dostojanstveno človeka, dostojno življenje. Že preko smo govorili o Alzheimerjevi bolezni, sem dejal, da imamo tukaj možnost, da postanemo številka ena v svetu, saj smo tudi najbolj prizadeti za to, Vas pozivam, da s tem tudi nadaljujete. Imate popolno podporo parlamenta. Seveda imamo zelo majhno finančno podporo na tem področju in tukaj potrebujemo zelo tesno sodelovanje med komisijo in parlamentom, parlamentom kot eh, proračunskim organom. In mislim, da tukaj je tudi nekaj kolegov, kot kolega Nisteroj, na primer, ki se razvijajo v to smer, lahko torej računate na našo podporo. Eh, Gospa Trautman je govorila o intelektualni lastnini, avtorskih pravicah. Tukaj bi še nekaj dodal. Vedno večji deli našega gospodarstva se prenašajo na splet eh, v medmrežje. Vendar se s tem pojavljajo tudi novi izzivi za varstvo podatkov. In kot evropejci bi morali tukaj malce kaj vložiti. Nismo tisti, ki vse dovoljujejo kot ZDA in ne tisti, ki vse omejujejo kot eh, Kitajska. Želimo si dovolj svobode z ustrezno ravnjo varstva podatkov. V zadnjih eh, letih so se tukaj pojavljala različna vprašanja in prosil bi komisijo, da razmisle o tem, da eh, bi se ukvarjali ne samo z varnostjo medmrežja, kar delamo v programu ENISA, ampak tudi z varstvom podatkom. Tukaj bi lahko vključili tudi raziskovalne programe, ki ste jih omenjali. Še nekaj, kar niste veliko omenjali, so verodostojni viri, zaupanja vredni viri. Vse čas govorimo o vsebinah, da potrebujemo več vsebin, ampak eh, problem je v tem, da imamo preveč vsebin, s katero smo zasipani. To so veliko krat samo mnenja različnih virov, niso pa to verodostojni viri. Potrebujemo institucije, ki podeljuje certifikate za verodostojne podatke, za zaupanja vredne eh, vire tukaj bi lahko razvili trg, eh, napreden trg v Evropi. In še nekaj, kar bi omenil široko poslovne povezave. Nujno je vzpostaviti infrastrukturo za to, da povečamo našo konkurenčnost eh, na spletu, kjer pa nam nekaj še manjka, je koordinacija in uskladitev naših pobud z pobudami na področju kmetijstva in razvoja podeželja in na področju regionalnega razvoja. Tukaj imamo več stišnih eh, točk, vem, da se vi prizavedevate predvsem za povezave z Generalno direkcijo za kmetijstvo, tega se zavedam, ampak zdaj moramo to narediti tudi na področju regionalne politike, se se ta na novo definira, to je treba povezati tudi z povečanjem učinkovitosti na področju podnebne politike. In tukaj moramo oblikovati eh, neko enotno, poenoteno eh, politiko različnih eh, generalnih direkcij. Kolegica De Castillo kot naslednja. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora comisaria. Hvala lepa, predsednik in hvala, komisarka. Hvala, da ste prišli danes v naš odbor. vemo, kaj se dogaja in predstavili ste tudi nekatere stvari, ki se bodo zgodile v prihodnosti. O teh vprašanjih bomo razpravljali podrobneje, ko bomo imeli predstavitve kandidatov za komisarje. Mislim pa, da je danes zelo dober čas za razpravljanje o teh vprašanjih, kajti vi ste odgovorni Za ta vprašanja v trenutni komisiji želim omeniti dve vprašanje, ki sta med sebojno povezani in tretjo točko, ki nas vedno zadeva. Najprej pa dve vprašanje, ki sta med sebojno povezani. Govorimo o digitalni dividendi in o spektrih. Spektru, ki bo sproščen pri premiku iz analognega na digitalno prenos podatkov. Možnost, da imamo varen, hiter dostop do interneta, to lahko še dodatno podpremo, kajti uporabimo lahko določene dele spektra, ki bodo sproščeni v vseh naših državah. Politike, ki zadevajo dele tega spektra se med državami zelo razlikujejo. V nekaterih državah se to izvaja na določen način, v drugih državah pa na drug način. Razvijajo se nove oblike tehnologije, zaradi katerih je prenos podatkov hitrejši. V drugih državah pa te dele spektra še vedno uporabljata televizija in radio. To povzroča težave, kajti ustvarjajo se neskladja med različnimi deli Evropske unije. To je, po mojem mnenju, nujna prednostna naloga, kajti najti moramo uravnotežene rešitve, uravnotežene sisteme, zato da bo preostali del spektra, ki je zelo dober za elektronsko komuniciranje, naprimer, poskrbeti moramo, da bomo imeli dostop do tega. In drugič, pojavlja se vprašanje, kako bi razvili digitalno Evropo seveda zagotoviti moramo razvoj interneta, razvoj širokopasovnega interneta, ampak digitalna Evropa pomeni, da morajo biti ljudje navajeni uporabljati te možnosti, ki so jim na voljo in poznati morajo tudi koristi uporabe interneta na različnih področjih, naprimer elektronsko komuniciranje. Tudi v sektorju zdravja in na področju izobraževanja bi to bilo zelo koristno, pa tudi na področju energije. To so vse področja, kjer iz takšnega ali drugačnega razloga obstajajo ljudje, ki morajo ta instrument uporabljati zelo neposredno. Še posebej, ko govorimo o projektih in razvoju, ki nam bo pomagal usmeriti trud v to smer in zagotoviti moramo, da bodo ljudje imeli možnost bolj uporabljati internet. Razvoj širokopasovnega interneta na podeželju je zelo pomemben, ampak ob enem ljudje, ki živijo tam, moramo jih prepričati, da bodo uporabljali ta internet. Tako bodo najlažje v stiku z zdravstvenimi storitvami, s sektorjem zdravja ali s kakršnimi koli vsakodnevnimi dejavnostmi, ki jih želijo izvajati. V tem kontekstu so sektorske pobude zelo pomembne, še posebej, če želimo doseči digitalno Evropo. In tretjič, odprto vprašanje in vprašanje, ki je precej kontroverzno in sicer avtorske pravice in intelektualna lesnina. Tega problema ni rešil še nihče to še vedno povzroča veliko težav in glavobolov po državah članicah. Mislim, da bo Evropski parlament moral pripraviti zakonodajo, zato da bi lahko oblikovali ustrezen pristop in odziv na ta problem. Hvala. Hvala, gospod von Nistelrooy. Hvala, gospod predsednik. Imam samo dve pripombi. obvestili ste nas o napredku, ki smo ga že dosegli. Imamo zakonodajo in inovacije na področju poslovnega življenja zagotavljajo nove naložbe. Povedali ste nam tudi, da so nekateri zadržki, kar zadeva izvajanje in v državah članicah, prevladuje mnenje, da je vzrok za to kriza. Zanima me, ali gre za strukturno napako, je za to kriva kriza v agendi za skupne raziskave. Si prizadevamo za izvajanje, zato bi želel več slišati o tem. Izredni časi včasih zahtevajo izredne rešitve. Dobra novica je AAL, torej pomoč pri življenju za ostarele. To je dobra pobuda. Prej smo govorili o raziskavah na področju Alzheimerjeve bolezni. Zato, če morajo države članice združiti svoje vire na področju raziskav in razvoja, potem mislim, da je AAL zelo dober rezultat. V parlamentu imamo tudi organizacije, ki predstavljajo starejše ljudi, v Evropi. Imeli smo tudi konferenco in mislim, da pripravljamo konferenco, da bi razširili te dobre novice. Ampak moja prva točka je bila tisto specifično vprašanje. Sedaj pa je na vrsti kolega Grote. Hvala, gospod predsednik dve točki želim izpostaviti. Najprej ICAM. Pogodba z ICAM-om in z Ministrstvom za trgovino ZDA poteče 30. septembra. Želim videti, kako uh, se bo odzvala Evropa na to. Govorili ste o infrastrukturi in o usmirjanju interneta. To je danes odvisno od enega podjetja, ICAM. To je nevladna organizacija, ki je podrejena trgovinskemu ministrstvu v ZDA. Eh, in zato eh, sprašujem komisijo, eh, kakšno vlogo bo odigrala po 30. septembru. Mnogi so govorili tudi o neutralnosti v medmrežju. Saj, torej, zanima me, kako komisija gleda na to neutralnost omrežji in kaj bo storila v naslednjih tednih in mesecih kajti ta tema je zelo visoko na agendi. Um, veliko vprašanj dobivamo na to temo, ali komisija mogoče razmišlja o tem, da bi pripravila poseben predpis uh, za to. Ja. Hvala. Komisarka želi v prvem krogu sedaj odgovoriti na prva vprašanja, kaj ti zbralo se je že veliko vprašanj, gospa uh, Reding, prosim. Gospa Trautman je postavila prvo vprašanje in sicer v zvezi z Evropejano. Mislim, da je to zelo pomemben projekt, ki smo ga začeli izvajati. To se izvaja v partnerstvu z državami članicami in kulturnimi inštitucijami, naprimer knjižnicami ali muzeji. Trenutno imamo v Evropejani 4,5 milijone objektov. Moram povedati, da so prispevki iz različnih držav članic zelo neenakomerni. Zahvaljujem pa se francozom, gospod Trautmann, kajti polovica objektov v Evropani je Euro francoskega porekla. Drugim pa moram reči, naj se podvizajo, kajti ni prav, da je pol evropske kulture francoske. To enostavno ne drži, zato se moramo podvizati, da bo Evropejana uspešna. Z Evropejano imamo težave pri financiranju. ko bo Evropejana odrasla in ne bo več otrok, tako rekoč, to bo drugo leto in v prihodnosti, potem bomo morali razmisliti o zasebno javnem partnerstvu in o tem, kako bi jo lahko spremenili v to, kar si želimo, namreč, da bi evropejci imeli dostop do svoje kulturne raznolikosti. znanstvene izdaje, naprimer. Ko govorimo o digitalni knjižnici, že več let strokovnjaki z različnih področji razpravljajo o avtorskih pravicah in o intelektualni lastnini. Pogosto v zvezi z znanstvenimi deli in znanstvenimi objavami. Ampak, ko si ogledamo specifično naravo posameznega področja, naj si bo to znanstvene objave, romani ali otroške knjige, to so popolnoma različne stvari. V splošnem lahko rečemo, da vse, kar je v javni domeni, bi moralo biti dostopno. Dostopno bi moralo biti evropskim državljanom. To je temeljnega pomena. Vendar, lažje je to reči, kot storiti. Šla bi tudi nekoliko dlje v zvezi z vprašanjem avtorskih pravic, kaj ti pogosto, pogosto imamo dela in knjige, ki niso več v tisku. Tam je zadeva torej drugačne. Imamo več različnih elementov, naprimer obstajajo knjige, ki se še prodajajo, tam obstajajo avtorske pravice, obstajajo knjige, ki so še predmet avtorskih pravic, ampak niso več v tisku. Morda jih ni mogoče digitalizirati, ker avtorjev ne poznamo, to so tako imenovane sirote potrebovali bomo neko rešitev za te sirote, kajti to je velik del naše dediščine, ki je ni mogoče digitalizirati. Najti moramo torej rešitev, evropsko rešitev in zato si prizadevam. Še eno področje so dela, ki niso več v tisku, ampak so še vedno predmet avtorskih pravic potem pa imamo dela, ki so v javni domeni. Kakor sem rekla, štiri različne elemente imamo, za katere je treba pripraviti politike in jasno je treba to povedati. Govorila sem tudi o programu Google za knjižnico. Povedala pa sem tudi, da nam ni treba uporabiti rešitev iz drugih kontinentov, ampak lahko pripravimo svoje lastne rešitve, kajti že dve leti z vsemi zainteresiranimi stranmi razpravljamo o problemih in preučujemo možne rešitve. In ta parlament skupaj s svetom in komisijo mora najti specifične rešitve za specifične probleme. Sedaj pa standardi. Kar zadeva standarde, bi lahko evropejci bili uspešnejši. Težko je. Težave, s katerimi se soočamo, so mnogo večje kot težave Združenih držav Amerike. Ampak komisija pripravlja belo knjigo, o tem pravkar razpravljamo in sprejeti bomo morali določene ukrepe in s tem, ko rečem mi, moram povedati, da pri tem sodeluje več komisarjev, vendar ne moremo imeti več politik. Nas več komisarjev, skupina komisarjev mora pripraviti eno politiko, ki bo služila nam, industriji, pa tudi malim podjetjem. Še posebej, kar zadeva tehnologijo in internet. Vzpostaviti bomo morali delovne skupine in poiskati rešitve, ki delujejo. Drugim to uspeva, zakaj ne bi še nam? Mislim, da sem že odgovorila na vprašanje o intelektualni lasnini in spletnih vsebinah, kajti razprave, ki smo jih imeli specifično o knjigah, so zelo pomembne tudi za druge oblike vsebin. Spremeni se samo vsebina, ampak ko je to enkrat na internetu, potem je vse v istem mediju. Najti bomo morali specifične rešitve za digitalni svet. In kako sem že povedala, to ni nekaj, s čimer bi se šele začeli iz, ukvarjati, ampak to že dolgo izvajamo. Računalniki v oblaku, to ni nič novega, to, oziroma to je novo in to prihaja iz Združenih držav Amerike. Ampak tam ni takšne stopnje zaščite zasebnih podatkov, kot smo je navajeni v Evropi in to bomo morali zagotoviti. Najti moramo rešitve za to, kajti če ne bomo našli rešitev na področju zaščite podatkov v računalnikih v oblaku, potem bomo imeli težave. Naprimer, ta rešitev se mi zdi dobra za MSP, ki ne želijo preveč uložiti v informacijsko tehnologijo in ti računalniki v oblaku jim lahko pomagajo pri zmanjševanju stroškov, ampak rešiti moramo vprašanje zaščite podatkov. Delo v zvezi s tem nas še čaka, veliko dela še moramo upraviti in pri tem računam tudi na pomoč parlamenta. Neutralnost mreža gospod predsednik, dovolite mi, da nekaj časa namenim temu. To je tema, o kateri že lep čas razpravljamo. Že odkar govorimo o okviru telekomunikacije, ampak s tem se dejansko še nismo ukvarjali, kajte to ni evropski problem. Videti moramo, kakšen problem to sploh je. To je izvirno ameriški problem, kajti američani imajo telekomunikacijski sistem, ki se od našega popolnoma razlikuje. Njihova telekomunikacijska struktura je popolnoma regularizirana in deregularizirana in liberalizirana. Zato prihaja do velike stopnje konsolidacije in malo konkurence. To pomeni, da državljani nimajo izbire. Sprejeti morajo preprosto tisto, kar je na voljo te velike korporacije lahko državljanom ponujajo tisto, kar same želijo. V Evropi smo imeli pred nekaj leti politiko, ki je trg telekomunikacij odprla, odprla konkurenci in zaradi tega imajo potrošniki izbiro. Že več let imamo politiko, ki moč in pristojnosti daje v roke držav članic in regulatorjev na nacionalni ravni. Oni lahko sprejmejo ukrepe, če gre kaj narobe v združenih državah, pa zaenkrat še nihče ni sprejel ukrepov v novem telekomunikacijskem okviru. Smo dali več pristojnosti nacionalnim regulatorjem, če se pojavijo težave, ko so to videli. Američani so prav tako začeli sprejemati podobne ukrepe, kajti tudi oni imajo velike težave. Zato vas opozarjam. Zato, ker o nekem problemu razpravljajo o Združenih državah, to ne pomeni, da ga nimamo tudi v Evropi. Seveda pa to ne pomeni, da v Evropi nimamo nobenih problemov. Nesprejemljivo je, da družbe blokirajo dostop do interneta. Naprimer, Skype blokirajo. To je narobe. Tega ne smemo dovoliti. Imeti moramo mrežo, ki je odprta v tej smeri bomo tudi ukrepali. Gospod predsednik, o tem lahko poglobljeno razpravljamo, ampak prosim vas, ne ustvarjajmo problemov, ki ne obstajajo. Obstajajo morda na drugem kontinentu, ampak ne tukaj. Tukaj v Evropi se moramo posvečati svojim problemom. Ne smemo posnemati drugih. AAL. Dva poslanca sta postavila to vprašanje. To je zelo pomembno orodje za rešitev enega od temeljnih problemov in sicer starajoča se družba. Morda ne rešiti, ampak zato, da bi bilo lažje v družbi. Odziv držav članic tukaj je bil zelo dober. Več so vložile, kot so najprej obljubile, naložbe sedaj znašajo 600 milijonov evrov. Če bomo dobili še več, odlično. Ampak to ni nujno ogromen znesek denarja, kajti veliko od tistih, ki izvajajo rezultate raziskav, so mala in srednja podjetja. enostaven način izvajanja tega včasih pomaga še bolj kot več denarja. Parlament je mnenje, da bi se bolj masivno spustili v to in strinjam se, lahko bi se. Menijo pa tudi, da bi morali povečati evropska sredstva, ki so na mizi in tudi s tem se strinjam. In to je zelo zanimivo vprašanje zaščita podatkov. To je še eno vprašanje, za katerega menim, da bo parlament spremljalo v prihodnih letih. V komisiji smo začeli odprto posvetovanje, kako bi lahko temeljno pravico v zaščiti varnostnih zasebnih podatkov še naprej razvijali. To smo začeli julija, 9. julija in to bo trajalo do 31. decembra. Videti moramo, kako bomo potem nadaljevali. Ali se bomo odločili za visoko stopnjo regulacije, bomo razvili direktivo ali pa bomo vprašanje rešili na mehkejši način, tam, kjer bi se lahko pojavile. Te odločitve še nismo sprejeli, to je odločitev, ki jo bo naslednji komisar ali komisarka moral sprejeti s svetom in parlamentom. Kaj ti velika razlika je, če si prizadevamo za direktivo ali uredbo. Uredbo lahko pripravimo relativno hitro, direktiva pa traja včasih pet let, da se začne izvajati v državah članicah. Vprašanje časa, ki je potreben za izvajanje pravil, je zelo pomembno. Stvari se na tem področju zelo hitro razvijajo in ne moremo čakati. Zato mislim, da je zelo dobro, da imamo v telekomunikacijskem svežnju to obvezno poročanje o kršitvah podatkov v četrtem členu, da imamo okrepljeno zaščito pred škodljivim programom in nezaželenim vsebinam in tako naprej. Imamo tudi lažje in bolj učinkovito izvajanje v novem členu 15a. Vse to nam bo pomagalo, da bomo še naprej počeli to, kar smo navajeni početi v Evropi, namreč zaščititi zasebne podatke to vprašanje ne bo samo vprašanje na področju telekomunikacij, ampak to bo celotno vseobsegajoče vprašanje. Naprimer, videli ste, da sem zelo strogo ukrepala pri kršitvah na področju ciljno usmerjenega oglaševanja. To je še ena tema, ki bo zelo pogosto na dnevnem redu. In tam nam je uspelo uveljaviti evropska pravila. Dosegli smo, da mora državljan podati predhodno obveščeno potrditev ali soglasje in to je pravica in to, ta pravica se uporablja tudi v praksi. Naj vam podam praktičen primer. Trenutno imam problem z britansko vlado. Znašli smo se na sodišču, oziroma pred sodiščem, v zvezi z sistemom obrazcev in britanska vlada uporablja pravila v zvezi z zaščito zasebnosti. Torej, da, to bo zelo visoko na dnevnem redu in mislim, da si bomo v zvezi s tem prizadevali doseči še večji napredek. Kar zadeva verodostojne, zaupanje vredne vire, sistem je, da bi šlo za samo regulativno pobudo. Morda se spomnite, da sem skupaj s komisarko Kunevo izdala smernice EU in eno od teh smernic je bila tudi vprašanje zaupanja vrednih virov. Videti moramo, ali bo to delovalo kot samoregulativna pobuda ali ne. Sama vedno menim, da je boljše, če se stvari izvajajo brez obsežnih regula regulacij. Če bo torej to mogoče, potem v redu, v nasprotnem primeru pa bomo morali sprejeti ustrezne ukrepe in o tem razpravljati z vami, gospod predsednik, kajti to je zelo pomemben element širokopasovna pobuda. Sem zadovoljna in nezadovoljna hkrati. Zadovoljna sem zato, ker takrat, ko smo začeli izvajati razprave o širokoposovnem internetu in o vprašanju spektra za širokoposovnim dostopom, so številne vlade rekle, da težav s spektrumom ali s širokoposovnim dostopom do interneta sploh ni sedaj pa večina ljudi priznava, da problem obstaja. 30 odstotkov ljudi ni pokritih s široko poslovnim dostopom do interneta, torej problem, problem obstaja. Sedaj obstaja zavest o problemu, ampak ni nam pa uspelo tega zavedanja spremeniti v politično voljo in politične naložbe. In razočarana sem nad tem, da bi države in vlade lahko izkoristile to milijardo, ki smo jo namenili razvoju širokopsovnega interneta na podeželju, številne vlade pa niso naredile še nič. To pomeni, da v svojih akcijskih načrtih še nimajo vključene potrebe po razvoju širokopsovnega interneta na podeželju in da bi se tukaj rešili krize. Zato moramo tukaj še bolj pritisniti in prav imate ko na novo opredeljujemo regionalno politiko, čeprav je širokopsovni internet možen tudi v trenutnih pravilih regionalne politike, mislim, da bi vseeno takrat to moral biti eden od glavnih vidikov dela parlamenta. Preskok na širokopasovni internet. Zakaj pri, si prizadevam za čim prejšnjo premik iz analognega na digitalno? te frekvence potrebujemo za to, da se bo širokopasovni internet hitreje razvijal. Zato bo komisija predstavila sporočilo o digitalni dividendi 28. oktobra. To je bilo predvideno in upam, da bom takrat to lahko storila. To bo ena od zadnjih ukrepov, ki jih bo komisija in komisar sprejela takrat, obstoječa komisija. Vidite, da je to simbolno dejanje in ravno sporočilo o digitalni dividendi bo to zadnje dejanje in menimo, da bi resnično tja morali, v tej smeri morali iti in to je dobra priprava tudi za vrh v zvezi s spektrumom, ki bo organiziran in parlament je povedal, da bi bilo treba vlade obvestiti, da spektrum ni nekaj nepomembnega, ampak da spektr zadeva celotno področje Evropske unije in da moramo imeti ukrepe, ki jih lahko sprejmemo preko meja. Dobro, vzpostavitev načrta za države članice, da lahko nadaljujejo z delom v zvezi z digitalno dividendo, to bo pomemben del vrha v zvezi s spektrumom. Gospod Del Castillo, prav imate. Če širokopasovni internet zagotovimo starejšim osebam ali podeželju in ob tem nimamo vsebine in storitev, potem to ne bo imelo nobenega namena. In če ne bomo imeli ljudi, ki ne bodo znali uporabljati tega, potem prav tako ne bomo dosegli nič. To so torej nekateri elementi, ki jih moramo zajeti. Mislim, da je to predvsem odgovornost nacionalnih držav, da poskrbijo, da bo digitalna pismenost dejansko izvedena ne samo v govorih, ampak v dejanskih ukrepih. raziskave. V zadnjih letih smo dosegli velik napredek na področju IKT. -ja. Postali smo pomemben igralec na tem področju in povedala sem vam že, da sem, že za, da sem zadovoljna s 600 milijoni, ki jih imamo na voljo za AAL. To je vse lepo in prav. Ko se pa lotujemo pobud za skupne tehnologije oziroma skupnih tehnoloških pobud, je treba povedati, da mora vsak akter v tej igri odigrati svojo vlogo. Industrija igra svojo vlogo in tisti, ki trenutno ne upravljajo svoje vloge, so države članice. Zakaj? To je treba še analizirati. Prav gotovo se bom še vrnila in vam to povedala. Dejstva pa so naslednja. Stvari ne tečejo dobro, v zvezi z JTI bomo ustrezno ukrepali. Države članice pa morajo tudi razumeti. da to načelo pravičnega uračanja mora delovati recipročno. Kaj ti? Če združujemo sredstva, dobimo veliko več. Ampak ne gre za to, jaz vam dam ta dokument, vi date meni drug dokument. Ne, to mora biti dobro opredeljeno, ampak vsi zmagamo, če združujemo vire in sredstva. Kaj zadeva ikam? Zmagali smo. Več let je že od tega in ko rečem več let, mislim, da to sega v čas predsednika Clintona, komisija, unija in ameriška vlada so začeli razpravljati o tem, da bi ikam spravili izpod pregleda ameriške vlade. Dosegali smo dober napredek, potem je prišel gospod Bush, novembra in vse se je ustavilo. Ko se je v Združenih državah menjala vlada, sem mislila, da bi sedaj bil čas, da bi nadaljevali s tem. Maja sem imela govor, v katerem sem gospoda Obamo pozvala, da bi ikam spravili izpod nadzora američanov. Da nihče ne bi imel več nadzora nad tem, zato da bi imeli prost internet brez posredovanja katerekoli vlade. Na podlagi tega je svet ministru za telekomunikacije izrazil svojo popolno podporo temu, kar je zahtevala komisija in trojka, obe predsedstvi in komisija sta septembra šli na pogajanja z ameriško vlado. Rezultat bo znan v dnevu ali dveh in rezultat pomeni, da nadzora strani ameriške vlade ne bo več. Združenje nacionalnih držav GAG. Kako se to imenuje? Vladna svetovalna skupina GAG. -G vse države tam sodelujejo, to je precej neučinkovito. Kakorkoli že, ta stvar, ta gag. Sedaj bomo ustvarili štiri platforme in strokovnjake bo imenoval GAG, izvršni direktor IKAMA, ki bodo imeli pregled nadzor nad določenimi elementi. In to bo pomenilo tudi za parlament. To pomeni, da bo seja v Šarnel Šejku, kjer civilna družba to pripravlja, to bo zelo pomembno tam, kajti sedaj moramo zgraditi most med Gagom in civilno družbo. Civilna družba v parlamentu igra vedno pomembno vlogo. In zagotoviti moramo, da bo ta nov sistem deloval, kajti ta nov sistem bomo imeli zapisan na papirju v dnevu ali dveh, ampak potem je treba to še vzpostaviti in spraviti v tek. Mislim, da je to zgodovinski trenutek za internetno skupnost. Zelo sem ponosna na to, da nam je to uspelo in zadovoljna sem s tem, da bodo evropejci in američani z drugimi deli Evropa, ki, Evrope, sveta, ki verjamejo v svoboden internet brez umeševanja vlad, to dosegli in poskrbeti moramo za to, da bo to delovalo. Vidite lahko, da včasih vseeno obstajajo zgodbe o uspehu, če si za to prizadevamo. Jetzt, äh, mit einem ganz blick auf die Uhr. Hvala. Sedaj pa bom äh, previdno pogledal na uro in tudi na seznam tistih, ki še želijo postaviti vprašanja. E, torej moram prositi, da postopamo bolj koncentrirano. Prednost je seveda ta, da na ta način dobimo zelo obsižne informacije in to je za naše delo pomembno. Gospa kolegica Tikav je na vrsti naslednja, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Postavila bi vam vprašanje glede varnosti, ki je potrebna v informacijski družbi govorim o varstvu potrošnikov in tudi o ponudnikih storitev. Tudi na spletni strani komisije lahko preberemo, da 90 odstotkov javnih eh, storitev oziroma ponudnikov javnih storitev ponuja svoje storitve tudi preko spleta. Kar pa zadeva elektronsko identifikacijo, nimamo zagotoven, zagotovljene interoperabilnosti. Vemo, da potekajo študije, ki naj bi konec leta 2009 pripeljale do akcijskega načrta za leto 2010 pri pripravi eh, skupne eh, službe za validacijo digitalnega podpisa. Zanima me, kje smo zdaj? Kakšne bodo ukrepi v naslednjih mesecih in kakšna bo vloga Enise v tej zvezi? Kajti mandat Enise se izteče konec leta 2012. Vprašanje varnosti, spletne varnosti pa postaja vse bolj pomembno se morajo uporabniki zaupati spletu, če naj bi ga uporabljali. Eni so bi morali pravzaprav razširiti, tako da bi lahko bolje upravljala in se odzivala na vprašanja kršitve varnosti. Informacijska infrastruktura je seveda del kritične infrastrukture Evropske unije. Vemo tudi, da imamo različne direktive in uredbe, ki predvidevajo elektronske storitve. Direktiva o storitvah eh, predvideva, da bi lahko od leta 2010 vsako podjetje profitiralo od uporabe spletnih storitev. Zato je moje vprašanje, kaj načrtuje komisija na tem področju. In še zadnje vprašanje, če komisija, ali komisija namerava predelati direktivo o intelektualnih storitvah, o intelektualnih eh, pravicah, kaj ti eh, to področje je različno urejeno trenutno v državah članicah. Imamo tudi sodno prakso v državah članicah na tem področju, ki je različna. Imamo pa tudi multinacionalke, ki to izkoriščajo. Potem pa imamo na drugi strani uporabnike, ki tudi dostopajo do čezmejnih eh, vsebin. Nameravate torej direktivo prenoviti ali spreminjati? Valjo. Hvala, gospod, gospa Kabalju. Ehm, gospod predsednik, eh, gospod komisarje, sem duš pregunte že brev za prej. Gospod predsednik, gospa komisarka, imam dve kratke vprašanje. Prva se nanaša na GTI. Vi ste govorili o Eh, udeležbi industrije in malih in srednje velikih podjetij. Kaj pa z univerzami? Ali univerze sodelujejo? Vem, da je glavni cilj eh, torej, skupnih tehnoloških pobud predvsem eh, udeležbe industrije, ampak po moje pa je potrebno tudi sodelovanje eh, univerz, predvsem gre za trikotnik znanja v Evropi. Torej, nasplošno vem, da so bile težave, predvsem tudi eh, pri sodelovanju univerz, pri skupni tehnološki pobudi, predvsem v manjših državah. Zato sprašujem, Eh, kako si predstavljate to in druž, eh, to vključevanje univerz. Potem internet, kar zadeva gospodarsko sodelovanje. Kako se to uporablja? Ko je, ste govorili o nekaterih vladah, ki se branijo sodelovati, me je to zaskrbilo ker gre seveda za eh, načrte dejavnosti, za katere so predvidena tudi eh, finančna sredstva do 2012. Ali bi lahko bili bolj konkretni, kako se bo to razvijalo naprej? Torej, ali bo financiranje potekalo centralno iz Brusla ali s strukturn, iz strukturnih skladov, torej s sodelovanjem držav članic? Hvala. Hvala. Gospa Kolaska Bobinska. E, chciałam na chwilę wrócić do chwala želim na kratko e, se vrniti na problem širokoposlovnega interneta. E, izrazili ste določeno zaskrbljenost. So Eh, podeželska območja, kjer je 80-90 odstotkov ljudi, ki nimajo dostopa do eh, širokopasovnega interneta. 2013 zgleda še zelo oddaljeno leto, ampak kljub temu eh, ni več dolgo do 2013. Tudi v odboru regij se bomo ukvarjali s tem, seveda, ta problem se tiče več odborov in tudi več komisarjev. Torej, eh, govorili ste tudi o lobiranju, ki ga moramo spodbujati. Sprašujem vas, kaj pa bi lahko storili še več, kot samo da lobiramo. Torej, kako bi o tem razpravljali v okviru priprave naslednjega proračuna? Kakšne ukrepe bi lahko sprejela komisija, naš odbor? Torej, kaj bi lahko storili skupaj, da bi bolj pospešili to zadevo. Komisija nima samo formalnih možnosti, temveč tudi mehke možnosti, naming and shaming, naprimer, torej da cele vrste instrumentov je, ki bi jih lahko uporabili za to, da se izvede pritisk na vlade, da bi spodbudile eh, ta proces, kajti če uh, bo ogrožen ta proces, potem ne bomo uspešni. Torej prosim vas, da skupaj razmislimo o tem, da bi eh, bolj intenzivirali ta postopek. Dobivam tudi pisma iz Polske. Lepo je, da ste omenili, omenili da ste oznemirjeni zaradi um, torej dominantne vloge določenih ponudnikov, vendar obstaja eh, nekaj, eh, kar mi sporočajo moji, eh, eh, tisti, ki mi pošiljajo posil, prosilce, in sic, eh, eh ki mi pošiljajo pisme in sicer, da bi bili prestrogi predpisi glede oblikovanja vsebine, gre predvsem za. Eh, člen 20b ustrezne direktive. Torej, eh, voljivci eh, mi pravijo, da obstaja direktna grožnja, če bi se ponudniki lahko preveč upletali eh, vsebine. Hvala, gospa Vidnar. E, dziękuję bardzo, pani komisarz. Ba Hvala, e, gospa komisarka. Hvala za vašo predstavitev ste med najbolj učinkovitimi komisarji in to se kaže v številnih eh, pobudah in rezultatih in zato se vam zahvaljujem. Eh, govorili ste tudi o razlikah med življenjem v mestu in podažalju, med drugim, eh, kar zadeva dostop do interneta. In rekli ste, da eh, investicije eh, niso tako hitre, kot bi lahko bile, čeprav so sredstva za to eh, predvidena in na voljo. In rekli ste, da so tudi različni razlogi za to, da so te investicije morajo biti blokirane. Torej, eh, gre predvsem za eh, pomankanje investicij v programe regionalnega razvoja. Zato vas sprašujem, ali bo še v času vašega mandata sprejet kak ukrep, ki bi omogočil, da bi v krizi imeli več možnosti investicij, predvsem tudi v tistih državah, ki se mogoče še premalo zavedajo, da obstajajo take možnosti. Eh, in ki v tem še ne vidijo možnosti, da bi se izvlekle iz krize. Gre predvsem tudi za vlogo malih in srednje velikih podjetij in kaj želite storiti še v vašem mandatu. Gospod kolega Weber je na vrsti naslednji. Hvala. Gospod predsednik, gospa Reding, najlepša hvala za eh, natančnost vaših odgovorov in tudi za obširnost kljub temu eh, želim se povrniti na to, kar ste že rekli in sicer, da je treba postaviti v ospredje razvoj v smer interneta. Saj ne gre samo en Eh, prelom, temveč jih je več. Torej na eni strani ste govorili, da niso pokrita vsa območja enako, da, so, da je podeželje, kjer je samo 30, od, kjer 30 odstotkov ljudi nima dostopa do hitrega interneta in to seveda vpliva tudi na gospodarstvo. Pa tudi socia, gre pa pri tem tudi za socialni vidik. Govorili ste o digitalni nepismenosti in v veliki ki jih mestih danes eh, nastaja velik prepad med eh, tistimi, ki eh, razpolagajo številnimi informacijami in tisti, ki jih nimajo. In ta eh, informacijska revščina še eh, poglablja socialne težave. Zato sprašujem, ali ne bi lahko tudi Evropska unija storila nekaj bolj specifičnega eh, za rešitev tega problema. Je pa tudi še tretji prelom, ki mogoče ne sodi v področje dejavnosti komisije, ki pa je zelo pomemben in sicer eh, prepad razlike med severom in jugom. Tudi tu eh, so neravnovesja, kar zadeva dostop do interneta. torej ravno eh, torej skrbilo naj, skrbilo naj, nas bi za ostalost revnih držav na tem področju. Največja mi smo največja tudi gospodarska sila na svetu in zato eh, se moramo posvetiti tudi tem razlikam, ki včasih negativno vplivajo na gospodarstvo in so velik primankljaj. Hvala, gospod kolegica, tu je na vrsti naslednja. Zavedam se, da je že pozno, zato bom eh, kratka. Eh, torej, zelo cenimo delo komisarke Reding in hvala za predstavitev hvala tudi, da prihaja v parlament in da daje konkretne odgovore tu. Mm, to, tega sploh nismo tako navajeni. Včasih so zelo splošni odgovori in uh, nismo dosti bolj pametni potem, kot smo bili prej. Ampak vaši odgovori so konkretni, samo tri pripombe. Želim se, si, da bi komisija ustrajala na tem, kar zadeva roj, roaming in to je bil uspeh v zadnjem mandatu in eh, to smo tudi državljanom eh, predstavljali konkreten, kot konkreten uspeh. Eh, torej, da bi naslednje faze, eh, tudi revizija in tako naprej, kar zadeva ro, roaming, da bi se eh, hodilo po isti poti torej te eh, iz, eh, priložnosti tudi ne smemo eh, izpustiti. Torej, eh, treba je uporabiti nove frekvence, tako za nove storitve na področju telekomunikacij, kot tudi za televizijske vsebine in tako naprej. Obstaja določena tendenca, da uh, se ne izpostavlja preveč, zakaj bi to lahko uporabili, ampak mislim, da potrebujemo več skupnega delovanja na ravni skupnosti, kaj ti v določenih državah uh, obstaja anomalija informacijskega sistema in tam uh, nekako eh, ne opozarjajo na te velike možnosti, ki jih to ponuja. Eh, torej gre za nove poti, za nove dostope do informacij. In to bi tudi mogoče premagalo te spremembe in prepade, od, o katerih je govoril govornik pred mano. In tretja stvar eh, so pravice potrošnikov. Mnogo stvari je bilo narejenih, tudi komisarka Kuneva je bila uh, aktivna, ampak gre za področje, uh, ki, naprimer, ki se nanaša ne na varnost podatkov, ne na eh, reklamo, temveč na bolj sivo cuno. Torej, to eh, so informacije, ki sicer niso reklama, ampak ki lahko zavajajo tiste, ki ni, eh, niso tako dobro obveščeni. Torej, obstaja neka siva cuna. Gre za. Eh, Torej, torej, treba je poskrbeti za to, da bo čim več ljudi imelo dostop do interneta, po drugi strani pa je treba poskrbeti tudi za to, da uh, se ljudi z določenimi vsebinami tudi ne zavaja. Torej, uh, tudi temu je treba eh, posvetiti večjo pozornost. Hvala. Gospa kolegica Podimata je na vrsti naslednja. Hvala. Gospod predsednik, gospa komisarka, tudi jaz se vam želim prisrčno zahvaliti za zelo izčrpno predstavitev, torej tudi odgovori so bili zelo precizni eh, in to tako vas tudi poznamo na področju telekomunikacij, elektronskih komunikacij eh, v zadnjih letih lahko naredimo pozitivno bilanco, čeprav so še določeni primankljaji in tudi določene težave in določene zamude. Vendar, tako kot ste rekli, mnogo smo lahko evropskemu državljanu eh, predstavili tudi kot nekaj, kar je njemu v korist, kar zadeva torej. Eh, roaming oziroma stroške za telefonijo in tako naprej. Gospa komisarka, vi ste govorili tudi o eh, priporočilu glede dopustitve sistemov, torej satelitskih sistemov MSS. In eh, v lanskem letu spomladi smo se že začeli ukvarjati s tem in parlament je Ehm, pod, podčrtal dve zadevi pri nosilcih in sicer, da bi izbrani nosilci eh, bili zavezani ponuditi vse evropske storitve in drugič, da je treba zagotoviti javni značaj teh storitev, predvsem tudi, ko gre za naprimer elementarne nesreč, nesreče. Maja sta bila sedaj izbrana dva nosilca ki eh, bosta ponujala te mobilne satelitske storitve in hitro po izboru je en ponudnik rekel, da so določene težave pri funkcioniranju satelitov. Zato vas želim vprašati naslednje. Torej, te storitve so pravzaprav bistven cilj ne samo informacijske družbe, temveč pomembno je, da dosežemo napredek in to je neposredno povezano Eh, s storitvami javnega pomena, če gre naprimer za naravno nesrečo. Torej, ko je treba eh, sprejeti ukrepe nemudoma. Vendar, če take, eh, taka urodja potem ne funkcionirajo, no, je hudo. In pri tem imam v mislih eh, zadnje katastrofe, ki smo jim bili priča na jugu Evrope, naprimer eh, požare gozdov. Naslednje vprašanje, naslednje vprašanje ali bi lahko, lahko obvestili o zadnjem razvoju na tem področju, ali so premagane ovire, ali obstaja možnost, da bi rekli, da komisija ponovno preverja, da mora preveriti, koliko so izpolnjeni pogoji, ki so bili zahtevani v licenci. Hvala. Kolega Balcitis, prosim. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas komisarė. Aš taip pat noriu pasikartoti. Dė gospa komisarka. Prav gotovo ste marsikaj dosegli na tem področju, področju spleta, širokopasovnega interneta, na področju cestne varnosti. To je prineslo določen dobički, krati pa prispevalo k temu, da je marsikdo preživel. Danes v času finančne gospodarske krize mora vsaka vlada sprejemati okrepe za zagotavljanje nadaljevanja projektov. To bo prihodnje gotovo drugače, saj se celotna Evropa pri zadeva za povečanje konkurenčnosti, v Evropi pa bi se morali sredotočiti na skupne aktivnosti. Na področju IKT posamezne države izvajajo svoje projekte, ki jih morajo trenutno zamrzniti zaradi pomanjkanja sredstev. Mogoče bi morala biti komisija tukaj malce bolj aktivna, ne samo z razmišljanjem o prihodnosti, ampak tudi z o škodi, ki se povzroča. Hvala lepa za mnoga vprašanja, zdaj pa za zaključek. še enkrat k odgovorom gospe komisarke. Uh, Poskušala bom biti čim bolj kratka, kajti mnoga vprašanja se nanašajo vse deloma že na, na, na odgovori, ki sem vam jih že podala v prejšnjem krogu. Kar se deva varnost Enisa, je opravila svojo nalogo na tej osnovi. Bomo analizirali, kako se bodo zadeve razvijale, komisija, parlament in svet. Če bi se izkazalo, da je potrebno okrepiti dejavnost in se bomo to tudi storili, kar zadeva digitalne podpise. Imamo celo vrsto pilotnih projektov predvsem na področju interoperabilnosti, kajti je pravica, eh, imamo tukaj načelo subsidijarnosti, ki jo moramo upoštevati. JTI, torej skupne tehnološke pobude, ne, najprej avtorske pravice oziroma intelektualna pravica, lastnina in sodna praksa, ki je različna v posameznih državah. Prav zato smo izdelali zeleno knjigo oziroma pripravljava skupaj s kolegom Krivijem zeleno knjigo, v kateri bova poskušala opredeliti možnosti, ki jih imamo pri obravnavo prav teh primerov prav tako pa tudi zagotovitev večje pravne gotovosti in teritorijalne izdaje licenc. To je delo, s katerim se že ukvarjam, ki je v teku in ki nas bo zaposlovalo še v naslednjih mesecih. Skupne tehnološke pobude in univerze. raziskave, tehnološke raziskave so manj zahtevne kot eh, aplikativne, uporabne študije raziskave. In tukaj se pozna tudi financiranje podjetij. Eh, podjetja preko JTI-jev vlagajo svoje sredstva. Univerzi univerzitetne in javna raziskovalna mesta, instituti in laboratoriji. lahko mm, potegne določene koristi iz skupnega financiranja iz eh, skupnih tehnoloških eh, pobud. To se pravi, JTI iščejo tiste, ki ne morejo sami poskrbeti za se, gospodarstvo pa samo za se poskrbi. To je narava JTI-ev kar zadeva širokopasovne, širokopasovni internet eh, na podeželju. Mnogi se postavili to vprašanje, se je politično, če pravim, da 30 odstotkov ljudi nima dostopa do interneta, govorimo o evropskem povprečju, imamo seveda eh, regije, v katerih nišče nima dostopa. 30 odstotkov je pač povprečje. Seveda moramo to rešiti. Milijarda za razvoj podeželja. Povem tudi 2,2 milijardi v regionalnih skladih. Torej ta milijarda je vključena v te 2,2. Vse to seveda ne bo dovolj, da zagotovimo široko poslovne storitve za manjkajočih 30 odstotkov prebivalcev Evropske unije. Zato morajo države nekaj storiti, narediti morajo investicijske načrte za vlaganje v široko poslovno infrastrukturo. Generalni direktorat za varstvo konkurence je omogočil državam, da ponujejo subvencije, državne subvencije za izgradnjo te infrastrukture. Ministri za kmetijstvo morajo prav tako začeti razumeti, kako pomembno je tudi podeželje povezati z širokopasovnim internetom, da je to pomembno tudi za podeželjsko gospodarstvo in da je nedostop interneta problem tudi za kmete. Tako bi lahko pripravili države do tega, da bi bolj učinkovito uporabile ta sredstva. In še nekaj, kar zadeva neutralnost spleta. Smo se s tem ukvarjali. Pripravljamo tudi predloge, kot smo to storili pri reformi telekomunikacij, kar pomeni, da bomo konkretne probleme, ki se pojavljajo v Evropi, reševali s konkretnimi ukrepi. dostopnosti do elektronskih eh, storitev. 5. maja, ko sem predstavljala skupaj s gospod Kunevo Evropski vodič, da si moramo pogledati pogledati, kako lahko uvedemo standarde dvojni V3C ki se uporabljajo v Ameriki, tudi v naše spletne storitve. Vprašanje široko, pasovne ga prepada. To tackle the capability question of a human being to go ahead can do, be done with pilot projects. V pilotnih projektih lahko ljudi pripravim, da uporabljajo bolj internet in njihovo zmožnost eh, izboljšamo. Seveda pa imamo tukaj tudi druge probleme. Tukaj imamo tudi problem, ki je povezan z digitalno pismenostjo. Kajti tudi, če zagotovimo popolno pokritost um, z širokopasovnimi spletom, bo uporabil samo 50 odstotna. Zakaj pa? Pogosto gre za vprašanje znanja in pa seveda tudi vsebin, kot tudi primernih storitev. Zato moramo povečati vrednost interneta za posamezne, kar moramo izboljšati vsebine in vlagati v digitalno opismenjevanje kar pa zadeva razlike med severom in jugom. Prav Evropski parlament je poskrbel za vzpostavitev foruma za splet na upravljanje. In ta IGF se ukvarja z to vrstnimi problemi in razvojem problematike tudi na drugih celinah. Sama sem veliko truda vložila v zagotavljanje širokopasovnega interneta za Afriko. Tukaj napredujemo, vendar potrebujemo ustrezno upravljanje in potrebujemo tudi ministre, ki bodo to uveljavili. Tam, kjer regulacija in konkurenca delujeta, široko pasovne storitve prihajajo tudi do ljudi. Naša politika je torej usmerjena v to. Tukaj naj omenim tudi gospod Trautmann, ki je odločila oseba eh, za delovanje internetnega foruma za internetno upravljanje. In prepričana sem, da bomo zagotovili evropsko obravnavo teh problemov v Sharm el-Sheikhu 15. do 18. novembra. Politika seveda mora biti koordinirana, zato veliko pozornosti posvečam vrhu o spektru oziroma o frekvencah upajmo, da bo iz tega išla usklajena skupna aktivnost. Za vse politike pa je vedno pomemben končni uporabnik, potrošnik. Tudi naslednja komisija bo delovala po tem načelu. Kar pa zadeva MSS, to je zgodba o uspehu, parlamentu je uspelo zagotoviti, da se mobilne satelitske storitve MSS lahko začnejo. Ta sklep določa 24 mesecev do ovelja vitve in dokončanja vitve dokončnega priprave storitev. Komisija bo spremljala to začetno pripravo in začetek izvajanja ter uporabo mobilnih satelitskih storitev za potrebe različnih držav. In kar zadeva zadnje vprašanje, se ne morem bolj strinjati, se ne bi mogla bolj strinjati z vami in sicer, da potrebujemo evropske skupne rešitve, da moramo premostiti nacionalizme. Če si pogledamo, kako obvladujemo krizo, marsikatera država se iz krize ne bi izvlekla z minimalno škodo, tako kot se je to zgodilo, če ne bi imeli evropske solidarnosti. zgodovinari, ekonomisti, politiki še vedno morajo do konca analizirati krizo, pogledati, kaj se je zgodilo, kaj je ta kriza pokazala glede vrednosti Evropske unije. Mislim, da bo več pozitivnih kot negativnih lastnosti, ki jih bomo odkrili. Hvala lepa. Um, Hvala lepa kolegicam in kolegom za mnoga zanimiva strokovna vprašanja in tudi komentarje. Hvala tudi komisarki za zelo izčrpne odgovore. Za to točko smo uporabili precej časa, mislim pa, da smo to tudi morali storiti, kajti s to izčrpno razpravo smo dobili zelo dobro sliko o problematiki. Hvala lepa vsem, zdaj imamo majhen odmor in se vidimo popoldne.